Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... Dobro jutro, gospe in gospode, prosim sedite, tako da bomo začeli z današnjim sestankom odbora regij. Thank you very much. Hvala. Najprej sprejetje dnevnega reda za današnje srečanje. Kakšen komentar, kakšen predlog glede dnevnega reda? Ne. V redu, torej lahko potrdimo ta predlagani dnevni red. Potem naslednja točka. Sprejetje zapisnikov sej z naslednjih dni 22 in 23 november, 7. december in 14. december 2017. Torej, ti osnutki zapisnikov so na voljo na spletu, kot veste. Kot ponavadi velja postopek, da če ne bo pripomp v okviru tega sestanka, pomeni, da so ti zapisniki potrjeni. Potem naslednja točka, sporočilo predsednice. Na kratko naj vam predstavim nekaj informacij. Kot prvo, 22. januarja v ponedeljek se je sestal odbor Kozak, to je odbor predsednikov odborov um, za evropske zadeve v nacionalnih parlamentih, bolgarsko predsedstvo je organiziralo to srečanje in sicer v Sofiji je potekal ta sestanek. Tudi sama sem bila povabljena na to srečanje skupaj z gospodom Timir Masom, ki je podpredsednik Evropske komisije. Člane Kozaka sem obvestila o tem, kaj počenja naš odbor za regionalne zadeve, s čim se ukvarjamo. Na sestanku pa smo glavno govorili o prihodnosti Evrope, predvsem sem izpostavljal naslednje. Naša poročila, poročila na lastno pobudo, poročila za izvajanje in zakonodajno delo nasplošno, vse to je priprava na prihodnost kohezijske politike, torej za, vse za prihodnost Evrope. Lahko rečem, da je moja predstavitev naletela na pozitiven odziv, morda tudi zaradi našega sestanka s socialnimi parlamenti, ampak kakokoli že. Lahko rečem, da je bil to zelo koristen sestanek eh, s pozitivnim vzdušjem. Potem naprej še drugi del mojega obvestila. Med sestankom je gospod Timmermans napovedal, da bo začela delovati projektna skupina za subsidijarnost. Predsednik Juncker je vzpostavil to skupino. Uh, začetku smo želeli vključiti tudi Evropski parlament v to projektno skupino. Ampak sedaj na koncu pa imamo skupino predstavnikov nacionalnih parlamentov, eh, te imenuje odbor Kozak. In imamo skupino treh članov eh, odbora regije in te tudi ta odbor imenuje. na začetku, kot rečeno, smo želeli vključiti Evropski parlament, ampak Evropski parlament tako od sedaj ne sodeluje v tej projektni skupini. Takšen je trenutni položaj. Ta projektna skupina bo obravnavala nekatere predloge glede prihodnosti politike subsidijarnosti torej želimo storiti več z manj viri in sredstvi. To je ta glavna ideja. Potem tretja točka, predlog resolucije za rezervo za učinkovitost in zmogljivost. Kot veste, smo se odločili, da bomo pripravili ustno vprašanje in pa tudi predlog resolucije. Predlog resolucije je na voljo za vse. Če želite morda ta dokument še dopolniti. torej predstavnik LS bo omenil to vprašanje. No, poznaje na sestanku koordinatorov, pa bomo govorili o tej resoluciji. Torej, prosim, če imate kakšne predloge glede tega predloga resolucije, to povejte. In potem še četrta točka z moje strani, eh, zelo na kratko. Sprejem za novo leto je danes po sestanku. Torej, ste dobrodošli na tem novoletnem spremu po sestanku. Hvala. Kakšni komentarji? Kakšno vprašanje? Ne? V redu, potem pa gremo naprej na dnevni red, na naše osebinske točke. Najprej. E, eh, pročilo, ki ga pripravlja gospod Von, gre za vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem. jeseni smo se odločili, da bomo pripravili izvedbeno poročilo o torej, vplivu kohezijske politike EU na Severnem Irskem. To je prva izmenjava mnen v tem odboru s tem v zvezi. Tako bomo poskušali prispevati k razmišljanju o delovanju kohezijske politike v praksi po celotni Evropski uniji. In bomo torej, poskušali tudi vplivati na naslednjo generacijo te politike. Prav tako upam, da bomo lahko vplivali na stališče parlamenta, ko gre za pogajanja med eh, Združenim kraljestvom in pa EU eh, v zvezi z britanskim izstopom iz Evropske unije in pa v zvezi s tem, kakšne bodo posledice tega izstopa za mirovni postopek eh, za Severno Irsko. Gospod Vohan, prosim, vam predam besedo prosim, da predstavite ta predlog poročila, potem pa bomo prešli na časovnico za to poročilo. Gospod Von, hvala, predsednica. Najprej se pročujem za svoj glas. Um, imel sem človeško um, gripo. Torej, um, upam, da to ne bo preveč resno, ampak tako se je pa zgodilo. Um, to je prva izmenjava mnen o vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem. Glede, tukaj ne želimo napisati še enega poročila o Brexitu, ne, ravno obratno, želimo se osredotočiti na rezultate, uh, ki jih dosega kohezijska politika in pa mirovni proces. Vsi se gotovo strijamo, da je EU igrala pomembno vlogo pri promociji gospodarskega razvoja na Severnem Irskem in to po več desetletjih razkola eh, na Severnem Irskem. EU je finančno pomagala uh, te države že od leta 89, torej imamo potem uh, PIS 1 od 95 do 99, potem PIS 2, 99 do 26, potem PIS 3, 27 do 13, to so različne programe, tako smo vsega skupaj prispevali 1,3 milijarde funtov. Torej, evro. Sedaj za naslednji program um, PIS 4, 2014-2020, pa imamo uh, 270 milijonov, um, 229 milijonov, 85 odstotkov prihaja iz IRTF, torej iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. To pomeni, da je ta sklad igral zelo pomembno vlogo pri mirovnem procesu. Pa še nekaj o tej zgodni fazi, um, še nekaj praktičnih primerov projektov, ki so potekali. Uh, na no, potem drugi kolegi morda še kaj lahko dodajo. Torej, želimo predstaviti nekaj konkretnih zgledov tega, uh, tako da bomo pokazali, da ta sredstva dejansko so imela vpliv na samem terenu. Torej, najprej uh, projekt sodelovanje, čezmejno sodelovanje na Irskem in Severnem Irskem, na obmejnih uh, regijah, 12 različnih um, projektov za zdravstveno skrbo in pa socialno skrbo smo tukaj imeli. Tukaj smo želeli odpraviti socialno enakost na podeželju. Uh, več kot 500 tisoč pacijentov naprimer, je že uh, prejelo določene storitve iz teh programov. Potem drug primer, uh, projekt Back to the Future, torej nazaj v prihodnost. Uh, to smo spostavili z Waveom in to je prostovoljna organizacija, ki želi omogočiti mladim, da so vključeni v gradnjo miru v svojem lokalnem območju, kot tudi v širši skupnosti. Torej, to so dva konkretna primera in vidimo, da ta mirovni proces je zelo vplival na te skupnosti in mislim, da je prav, da gremo s tem naprej, tudi po letu 2019. No, kar se tiče našega poročila, kot sem že dejal, um, tukaj vam mislim, da tri vprašanja, ki jih moramo obravnavati, morda lahko kakšen kolega še kaj doda, no pa kot prvo sam predlagam naslednje kako so naša kohezijska sredstva prispevala k boljšim želenskim standardom ter pa miru, ter pa kako so prispevala k boljši koheziji, potem kako smo sredstva porabili v sodelovanju z drugimi EU skladi, potem v kakšni meri um, je skupnost vključena v te programe in kako uspešni so ti programe, kot ste povedali prej, gospod predsedujoča. Eh, mislim, da če proučimo vsa ta vprašanja, potem lahko se tudi kaj naučimo za prihodnost, tako da bomo lažje soblikovali prihodnost kohezijske politike poznaje. Sedaj pa še naslednji korak glede tega poročila. Imeli naj bi torej to misijo zagotavljati dejstev, upamo, da marca tega leta in se seveda veselim te misije uh, in pa pripravi tega poročila in se seveda tudi veselim prispevkov drugih kolegov na današnjem sestanku. Hvala. Uh, Hvala, sedaj pa bomo začeli z razpravo. Pročevalce v senci. Gospod Fleck. John Fleck, prosim, beseda vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Sem torej predstavnik um, konzervativne stranke v odboru regije in predstavnik to je zelo pomembna tema za me. Torej, mi nasplošno kot Združeno kraljestvo eh, eh, prispevamo v EU proračun, ampak Severna Irska pa je prejemnica, torej sedaj kohezijska sredstva zelo vplivajo na Severno Irsko bolj konkretno. Zato je to poročilo lepa priložnost, da proučimo učinke tega financiranja in da gotovimo, katera področja treba še izboljšati. Rad bi spostavil nekaj teh pomembnih tem. Kot prvo moramo zagotoviti to, da Severna Irska kot tranzitna regija eh, je obravnava celostno, eh, torej ko gre za gospodarski in socialni razvoj. Trenutni eh, MFF je namenil 855 milijonov evrov za Severno Irsko, lokalni akterji pa torej mora ponuditi svoje ponudbe v različne dele tega EU financiranja, zato moramo oceniti, ali se različne prioritete ustrezno usklajene, tako da bo celota na koncu v redu. Potem je treba pregledati, ali je financiranje ustrezno ciljno usmerjeno, torej, um, da pride do tja, kjer ga dejansko potrebuje. To pomeni, da morajo lokalni akterje tudi imeti določen vpliv pri tem. Potem še nekaj. Bilo bi torej, uh, treba ceniti uh, kohezijsko politiko, ampak je treba tudi omeniti Brexit, to je stvar, o kateri nihče ne želi govoriti. Skupina EKR meni, da to poročilo ne sme torej, uh, mešati različnih stvari. Torej, eno je vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem, druga stvar pa je, um, kako je Severna Irska povezana z Brexitom. Torej, kolegi, mislim, da se tukaj ne smemo opletati v občutljive, kočljive zadeve zunaj naših pristojnosti. Ta naslov poročila je zelo jasen. Gre za torej, Eh, pregled vpliva, ne gre za oceno prihodnosti. In zato naj povem, kaj že vemo glede prihodnosti kohezijske politike za Severno Irsko. Mislim, da um, je prav, da se s tem um, brexitom v poročilu ne ukvarjamo preveč. Mislim, da je skupno poročilo napredka z prejšnjega leta zelo jasno, to je uh, EU in Združeno kraljestvo bosta Eh, oba aktera, ki boste prispevala k delovnem procesu ter pa k trenutnim programom um, za MFF do leta 2020. Potem pa še strukturni skladi. Združeno kraljestvo bo še vedno sodelovalo pri EU programih, pri, ki jih financira MFF, vse do zaključka tega programa. Um, potem so druge informacije še vedno odprte. Uh, kajti nič ni dogoreno, dokler ni vse dogoreno in odbor regi zato ne bi smel tukaj uh, Eh, predstaviti svoje stališče in EKR bo zelo jasna uh, glede tega področja. Se sveda uh, eh, veselim tega sodelovanja, tudi te emisije marca, kjer bomo lahko um, spremljali, kako je kohezijska politika dejansko delovala v praksi. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Novako, želite govoriti o tem poročilu izvajanju? Hvala, predsednica. Nasploh no, pri teh izvedbenih poročilih mislim, da ima ta odbor pomembno vlogo. Treba oceniti, kaj se je že zgodilo, kaj smo dosegli. In zato imamo odlično priložnost, da potem tudi povemo, kako naprej, torej da damo kakšen nasvet. Severna Irska je dober primer pri tem, sploh sedaj pri Brexitu. Uh, od tega poročila marsikaj pričakujem, tudi od rezultatov in sem vesel, da lahko sodelujem z gospodom Vonom, ta je zelo odprt do različnih predlogov. Mislim, da je to dobra politična priložnost, da predstavimo, kako pomemben je vpliv kohezijske politike za te regije. Čez nekaj mesecev bomo razpravljali o tem, kakšna prihodnost MFF-ja. -ja. in CPR-ja. In mislim, da s tem poročilom lahko pošljemo jasno sporočilo. Uh, imamo določene regije, kot je na Irska, kjer kohezijska politika marsikaj spremeni na terenu, torej izboljša življenje ljudi, izboljša delovanje gospodarstva, potem spremeni mm, ustvarjanje delovnih mest. Torej, eno so čustva in pa to politično breme, ki je pred nami, sploh sedaj, bi rekel, zaradi Brexita. Nekaj drugega pa je kohezijska politika na Severnem Irskem čisto objektivno gledana, bi lahko rekli, da kohezijska politika je nujna, kajti to so posebna področja naših politik in mislim, da potrebujemo operativne programe, če ne, ne moremo stvari financirati. Torej se veselim rezultata tega poročila, ampak moram reči, da imam tukaj predvsem visoka pričakovanja glede tega poročila in upam, da uh, bomo uspešni. Uh, eh, Derek, seveda skupaj želimo to čim bolje predstaviti tudi v javnosti, tudi drugim iz te dvorane, tako da bomo dejansko povedali, to in to smo storili v zadnjih letih. Hvala. Um, Hvala. Gospod Van Miltenburg, ne vidim druge poročevalce v senci. Uh, ja, uh, gospoda Pada, lahko opravičim uh, našega poročevalca v senci. Bom zelo kratek, veliko pomembnega je bilo že povedanega gledajte, je zelo pomembno, da se osredotočimo na mirovni proces, pa tudi na Interreg program, tako da vidimo, kakšna je dodana vrednost Evrope za Severno Irsko, tudi z tega vidika. Prav tako mislim, da je treba pogledati tudi v prihodnost, seveda glede na izvanje trenutnih programov, tako da bomo videli, kako poteka čezmeno sodelovanje, če se lahko naučimo iz primerov v preteklosti in pa tudi, kaj lahko napovemo za prihodnost, tudi po Brexitu, kajti nekaj gotovo. Ali bomo sodelovali v Evropi med evropskimi regijami in potem potrebuješ interreg. Ampak gledajte, tudi če si tretja država, je zelo pomembno, da imamo še vedno čezmejno sodelovanje. Torej, morda bi lahko um, tudi dali večji podarek na tem vprašanju. Hvala lepa. Uh, kolegica Andersen. Ehm, hvala lepa in hvala lepa Delekvonu za to pobudo. Sedaj bomo vsi priložnost, da tukaj bomo svoje mnenje in smo vključeni. Sem zelo vesela, ko vidim, da se je ta odbor zretočil na izvajanje pa vpliv kohesijske politike EU na Severnem Irskem. To območje zelo dobro poznam, sem iz mesta Derry In tam imam veliko organizacij, eh, MSP-jev, predstavnikov skupnosti, različnih sektorov, različne infrastrukture. Vse to je bilo razvito eh, ravno zaradi te politike. Marsikdo je torej, lahko izkoristil prednosti te politike. In Evropa je prispevala k mirovnemu procesu na tem območju. Um, ravno naš sklad je ogromno naredil, več kot pa katerikoli drugi sklad, 10 um, odstotkov BDP prihaja ravno iz evropskega financiranja. In kot je gospod Flag dejal, torej mi smo neto prejemniki, glede na celotno uh, EU financiranje. Mislim, da brez teh sredstev proračun ne bi mogel normalno drvati. Sveda, še vedno imamo izzive. Uh, Uh, ja, ampak brez teh evropskih prispevkov mislim, da bi bilo precej teže. Veliko programov deluje na ta račun, veliko nove infrastrukture smo zgradili in tako dalje. Torej, sama sem iz mesta Deri in tam imamo ta most miru. Tega so zgradili ravno zaradi tega eh, financiranja za mirovni proces. Ne bi šla um, v preteklost rečem, pa gledajte, um, torej tam je manjšina 20 odstotkov populacije um, bila v svetu, um, so nadzorovali mesto in tisti, ki so uh, prihajali iz drugih skupnosti, um, so bili to potem novi prišliki, torej potem je bilo veliko vprašanj glede glasovanja, um, kako o stvarih odločati. Prav zato je tudi prišlo do konflikta in veliko je bilo teh konfliktov tudi glede državljanskih pravic in tako dalje. Torej, ko smo dobili ta most miru v Derju, je bila to pomembna pobuda, je pomagala k temu, da smo, se, da smo stopili skupaj. Torej, imamo mesto na eni in pa drugi strani um, brega. Um, na eni strani ena skupnost, na drugi strani druga skupnost. Potem pa smo stvari povezali in takrat so ljudje menili, da um, ta most ne bo ničemu služil, vse ne moreš niti z avtom peljati skozi čez, uh, čez most. Ampak to je bil pomemben simbol te infrastrukture miru in to je marsikaj spremenilo, torej smo združili skupnost in smo se med sebojno povezali. Zato res moramo vse to poštevati. Um, kot rečeno, različne organizacije, MSP, smo povezani. Uh, to je bil majhen del financiranja, ampak je imelo pa to ogromen konkreten učinek. Marsikaj je to spremenilo po celotnem Severnem Irskem. Sedaj ljudje dejansko vidijo, kakšne prednosti prinaša to financiranje Evropske unije za mirovni proces. Eh, torej preko PIS 1, 2, 3, preko teh različnih programov so marsikaj naredili, tudi sedaj imamo PIS 4. Lahko bi še marsikaj drugega naštela, ampak ko bomo pogledali te vplive, ko bomo poročilo vprašanja, ki jih je izpostavil gospod Von, sem prepričana, da bomo videli, da bomo lahko predstavili ljudem, zakaj uh, je to pomembno vprašanje. Tukaj se ne strinjam z gospodom Flekom. Glede, ne moremo ločevati tega, uh, kar sedaj um, prihaja pred nas. Torej, um, na eni strani imamo tukaj Brexit, ki prihaja, pa na drugi strani pa imamo Sirijo Irsko, torej ljudi, ki se uh, um, bojujo za Severno Irsko, ima tudi tukaj sporazum Good Friday in pa tudi EU, ki je vse skozi prispela k temu mirovnemu procesu. Torej, to ni med seboj naločeno. Mislim, da torej, Brexit je pomemben um, in na drugi strani imamo to Severno Irsko. Gospod Von bo gotovo to nekako moral povezati. Bilo bi noro, če bi kar poskušali vse skupaj popolnoma ločiti uh, in ignorirati vse, vse to. Kajti marsikdo je uveljavil te programe marsikdo je eh, te programe načrtoval tudi po letu 2020. No, sedaj ne moremo kar reči, ja, gledajte, imamo um, to obdobje, ko smo šli iz obdobja konflikta v novo družbo, kjer ni nobenega konflikta več. Ne, to ni res, še vedno nas čaka veliko dela in kohezijska politika ter pa mirovno financiranje sta bila pomembna elementa, predvsem tem, pred par meseci smo imeli uh, tukaj tudi posebno skupino eh, v Bruslu, ki je pokazala, kaj se dejansko dogaja na terenu. Predstavili so nekatere projekte, ki so imeli prednosti zaradi tega EU financirana in so pokazali poslancem, kako pomembna je vloga Evropske unije tudi pri gradnji miru. Tam imamo naprimer bolnišnice ali pa um, zapore ali pa uh, Um, naprimer različne enote, uh, tehnološke enote, vse to smo zgradili ravno zaradi kritične mase EU financiranja. Marsikdo iz celotnega toka je prišel tja na eno območje, vsi so se združili in to zgradili. Torej, ne bi imeli te enote za radioterapijo v bolnišnici, če ne bi imeli EU sredstev ravno za to infrastrukturo. In to smo potrebovali, morali smo razviti to infrastrukturo uh, enoto in bolnišnico. Potem so tukaj še drugi primeri, naprimer nekdani zaporniki se sedaj sestanejo, potem ljudje, ki so se včasih prepirali, se sedaj pogovarjajo za isto mizo in imajo te težke pogovore med seboj. Vse to je možno sedaj, ravno zaradi teh prispevkov Evropske unije. Torej res uh, ne more nihče reči v tem odboru ali pa kjer druge, da EU ni imela nobene vloge ali pa da ta odbor ni imel nobene vloge pri tem sporazumu ali pri Good Friday sporazumu ali pa pri mirovnem procesu nasplošno. Ogromno je dokazov po severnem irskem na celotnem otoku, da dejansko EU je odigrala zelo pomembno vlogo. Zato sem vesela, da bomo imeli to misijo in mislim, da boste tudi sami videli, ko se boste pohvalili z odmi, da je to res da je vse to zelo pomembno. Gospod Von, gledajte, jasno je, da uh, skupnost je tukaj bila pogosto zelo vključena v izvajanje. Torej, ni šlo vse samo od zgora na vzdolj. Lokalna skupnost je bila vključena. Ko bomo šli torej, na Severno Irsko s to misijo, mislim, da je prav, da si pogledamo, kako je poteklo to izvajanje, kako eh, smo izvali interreg in pa mirovni proces ter pa kohezijsko politiko po celotni Severni Irski po celotnem otoku pravzaprav. In potem bodo ljudje sami videli, kaj se je dejansko zgodilo. Torej, Severna Irska ne bi um, ostala v Evropski uniji, potrebujemo poseben um, model. In če boste videli, kaj se dogaja na terenu, boste videli, da bi Brexit povzročil ogromno škodo za naš otok in pa za naš proces, ki smo ga že zgradili. Torej, če bodo kohezijska sredstva oduzeta, bo to velika škoda, kajti ne vem, britanska vlada je sprejela določene zaveze, ampak um, gledajte, ni pa se zavezala k celotnemu razvoju na Severnem Irskem, um, ne na takšen način, kot se je zavezala kohezijska politika in celotna Evropska unija. Sveda ja, bili so določene koraki, majhni koraki eh, v pravo smer, ampak še vedno čaka zelo dolga pot. Evropska unija pa je odigrala zelo pomembno vlogo in smo um, opravljajo to težko pot. In sedaj res ne moreš kar tega pozabiti, ne moreš pozabiti na posledice brexita za življenje teh ljudi na Severnem Irskem. Sedaj um, ne gre samo za to, da je finančne podpore, gre tudi za to, da članstvo Evropske unije je ključno za te ljudi. Marsikaj je to pomenilo za te ljudi, kajti ti so živeli pod vlado, ki je čisto. Um, drugačno, torej morda sploh ne želi sprejemati predlogov drugih. Potem pogosto vidimo, da uh, se marsikdo dejansko boji, kaj se bo zgodilo, če Evropska unija ne bo tam na terenu, kot da je EU nekakšen akter, ki bo spremljal, kaj se dogaja. Uh, eh, 1,8 milijona um, ljudi je tam uh, in seveda potem boš imel um, iski potni list ali pa ne, kakorkoli že, ampak na vsak način 1,8 milijona ljudi je tam in ima svoje pravice. In ta pravica je tudi to, da smo vsi EU državljani. Imam dva iska potna lista, um, če povem konkretno. To poročilo za to je zelo ključno in je prišlo v pravem času. Hvala lepa, gospod Von, da ste prevzeli to pobudo in da ste izpostavili to področje kajti mislim, da bo ta odbor res sedaj videl, kako odlično delo je bilo upravljeno po celotnem Irskem, sploh na severnem Irskem, ravno zaradi te podpore kohezijske politike. Thank you very much. The next shadow rapporteur, Ms. Reintke. The floor is yours. Eh, naslednja poročevalka v senci, gospa Reintke. Hvala. Tudi sama prihajam iz eh, regije, ki se sooča s strukturnimi izzivi kot nekdanja industrijska regija. In čeprav prihajam iz Nemčije, ki je relativno bogata država, pa ko grem domov in se pogovarjam z župani in ljudmi na občinski ravni, pa vedno znova ponavljajo, kako pomembno je za nje, da prejemajo evropska sredstva. Ne samo zato, ker gre za eh, obmejne vidike, eh, ampak tudi zaradi drugih zadev, ki so jih omenili kolegi. Naprimer pri projektih lahko z evropskim denarjem dosežeš veliko več eh, samo z denarjem, ki prihaja z regionalne ali nacionalne ravni, to ne bi bilo mogoče. In eh, mislim, da je moja regija, ki je tudi obmejna regija, eh, primerljiva z Severno Irsko. Števile stvari eh, v moji regiji, pa tudi na Severnem Irskem, brez evropskega denarja ne bi bile možne. Ti projekti govorijo sami zase in denar iz IRDF, e ki je bil vložen je uh, več kot 300 milijonov evrov. Uh, eh, 600 podjetij bo uh, prejelo ta denar, ogromno delovnih mest bo ustvarjenih. Potem imamo Evropski socialni uh, sklad, ki je prispeval 210 milijonov evrov za boj proti socialni izključenosti za boj proti socialnim problemom in tako naprej. In številni kolegi so omenili tudi mirovne programe. 270 milijonov eh, naj bi eh, se vložilo v različne eh, postopke sprave. V zadnjih letih pa so pravzaprav bile vložene milijarde v to in kolegi se lahko prepričajo, kako pomembno je to bilo. Vemo, da je evropski denar veliko prispeval k Severni Irski, tega se moramo zavedati. Eh, bo pa za nas eh, težko iti na to misijo in se pogovarjati z ljudmi, eh, ne da bi prisluhnili tudi njihovim skrbem in pa problemom, s katerimi se bodo soočili v zvezi z Brexitom. Zato si zelo težko predstavljam, kako bomo to izvedli. Mislim, da bi morali prisluhniti ljudem, jih poslušati, ko nam govorijo o svojih težavah, In zagotoviti bi morali tudi, da ta napredek, ki je bil dosežen v zadnjih letih, ne bo izgubljen. Zato povsem podpiram to, da se je treba osredotočiti na učinke, hkrati pa moramo pogledati tudi v prihodnost. Mi smo strokovnjaki za evropsko financiranje na regionalni ravni in zato bi morali pogledati tudi, kako bomo lahko v prihodne podpirali skupnosti na Severnem Irskem proučiti moramo to, kaj bo prinesel eh, Brexit in mislim, da lahko mi pri vsem skupaj odigramo pomembno vlogo. Zelo pomembno bo delati eh, pri teh zadevah. Upam, da se bom tudi sama lahko udeležila te misije na Severnem Irskem. Hvala. Gospoda Mato, izvolite. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, ta tema je še prav posebej pomembna iz zgodovinskih, družbenih, političnih in drugih razlogov. Eh, nekateri izmed teh vidikov so še kako aktualni v tem trenutku, ko se pogajamo o brexitu. Načrtovanje eh, za obdobje 2007 do 2013 je potekalo v okviru PIS-3. Eh, šlo je za vzpostavitev stabilne in mirne družbe, ki vzpodbuja spravo na uh, Severnem Irskem in pa uh, v sosednjih regijah. Gre za Eh, teritorijalno kohezijo v Evropski uniji in za 333 milijonov evrov. Večina uh, teh sredstev priteka iz uh, sklada za regionalni razvoj. Torej, uh, še prav posebej nas zanima, kakšni so bili rezultati tega programa in uh, menimo, da bi to moralo biti vključeno v osnutek, glede na to, da se je program zaključil leta 2017. Uh, eh, v uh, novem uh, programskem obdobju imamo uh, nov program za Severno Irsko. Gre za sodelovanje med Severno Irsko, Republiko Irsko in pa Združenim uh, kraljestvom. 280 milijonov evrov znaša ta program. Zanima me, ali bo ta program potekal do konca. Pogajanja so težavna. Eh, ampak kot evropska državljanka povdarjam, da ne glede na to, kakšen bo končni rezultat pogajanj, se ne smemo vrniti k nasilju, ki je eh, tam vladalo še pred 30 leti. 3000 jih je eh, izgubilo življenje, šlo je za verski konflikt in tega si znotraj Evropske unije ne moremo privoščiti spomnila sem se pesmi kant avtorke uh, eh, Senader in uh, ta pravi, uh, da nasilje ne sme nikoli biti del uh, Severne Irske. Uh, zombi so posledica uh, nasilja, uh, so bitja, ki so sposobna uh, izsrkati dušo uh, sočloveka. Uh, Vse je potrebno storiti, da se ne bodo nikoli ponovile scene mrtvih otrok eh, in uničenih eh, ulic zaradi eksplodiranih bomb. Najlepša hvala. Um, one... Hvala. Še eno ime imam na seznamu. Eh, še nekdo se želi oglasiti in to je gospod Rope. Če se želi javiti še kdo, pa prosim to nakažite. Gospod Rope, izvolite gerbiama pirmininkė iš tikrųjų manau kad e, labai svarbus ir reikia Hvala, gospa predsednica. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno. Je tudi e, zanimivo v kontekstu Severne Irske in pa v kontekstu e, splošne kohezijske politike. Mislim, da je Severna Irska imela možnost uporabljati kohezijska sredstva in to možnost je tudi izkoristila. E, izvajala je tudi načela dobrega upravljanja in v te projekte je bilo vključeno celotno prebivalstvo Severne Irske. To je pomembno poudariti e, na zelo jasen način. In e, tudi drugim moramo razložiti, zakaj v Evropski uniji potrebujemo kohezijsko politiko. Ljudje morajo spoznati koristi te politike. Sam sem bil župan v svoji občini. In eh, regija, eh, ki sem jo vodil, je ob meji z Belorusijo. Zato vem, da periferne eh, regije imajo pogosto poseben položaj. Te regije potrebujejo pomoč. In ta podpora je pogosto ključnega pomena za nje. Mi imamo kar nekaj izkušenj v zvezi s tem. Uh, Zato moramo zdaj razmisliti o prihodnosti, moramo se vprašati, ali trenutna kohezijska politika, ki jo vodi Evropska unija, ali je dovolj eh, vključujoča, kar se tiče lokalnih skupnosti, prebivalcev in določenih držav. V določenih državah je ta politika, po mojem mnenju, preveč centralizirana in zato se moramo vprašati, kakšno kohezijsko politiko sploh potrebujemo treba bo najti instrumente, da bomo bolj vključili prebivalstvo in skupnosti. Tako da bodo ljudje vedeli, da tudi oni lahko sodelujejo pri porazdelitvi denarja. E, prav tako lahko sodelujejo pri reševanju problemov, ki jih zadevajo. Centralne oblasti pa pogosto e, na to ne gledajo tako. Program LIDER je tudi zelo pomemben. In v prihodnosti bo mogoče treba predvideti eh, program LIDER na občinski ravni. Torej, eh, da se del sredstev zagotovi za projekte, kjer sodelujejo eh, lokalna podjetja in lokalne skupnosti. Tako bodo ljudje na lokalni ravni reševali svoje lokalne probleme. Mogoče Eh, se nam to zdaj zdi težko izvedljivo ali pa eh, se zdi bolje probleme reševati na državni ravni, ampak mislim, da bi morali izhajati tudi iz lokalnih skupnosti. Tako bi se tudi bolj približali eh, ljudem. Ljudje bodo te politike vzeli za svoje, kajti videli bodo, da se njihove težave rešujejo. Hvala. Hvala. Če ni drugih prispevkov bo besedo dobil še predstavnik eh, komisije, uh, gospa González Fernández iz DG Regio. Hvala. Uh, mi se zahvaljujemo odboru za zanimanje za to temo. Številni kolegi uh, že leta sodelujejo z nami na tem področju, več milijard je tukaj v igri in sicer za različne programe. Ti, eh, ta sredstva prihajajo iz različnih skladov, govorimo o 1,3 eh, milijardah samo iz sklada za regionalni razvoj. Tukaj pa nista vključena ne pisne interreg eh, in tudi ta dva sta veliko prispevala k razvoju Severne Irske. Poleg pisa in interrega bi Eh, radi poudarili tudi sklad za regionalni razvoj, naprimer za podporo za podjetja in tako naprej. Severna Irska je vodilna pri finančnih instrumentih in pa pri nizkoogličnem gospodarstvu. To je v skladu eh, ne samo z evropskimi prioritetami, ampak tudi s severnoirskimi prioritetami. Eh, Severna Irska je zelo dejavna tudi pri čezmejnih projektih in to lahko prinese bistvene učinke za eh, te obmejne regije. Veliko se vlaga tudi v zdravstvo. Gospa Anderson je to poudarila eh, potem eh, v razvoj in inovacije se vlaga. To vse prinaša spremembe za življenja ljudi. Poleg tega pa je Evropa prispevala tudi k mirovnemu procesu. To so bili projekti PIS. Eh, gre za gradnjo mostu med eh, skupnostmi. Mm, ti projekti so potekali zelo dolgo. Eh, gre pa za sodelovanje vseh, ne samo ljudi, ki so bili vključeni v konflikt, ampak tudi za nove generacije, ki se jih na ta način ozavešča in s čimer se prispeva k trajnim učinkom na Severnem Irskem. Veseli nas, da bomo lahko sodelovali s kolegom eh, Vonom in pa drugimi eh, člani in članicami tega odbora. Veselimo se že sodelovanja z vami. Hvala, zdaj pa še gospod Von. Hvala. Želim se zahvaliti vsem kolegom za njihove prispevke. Mm, začel sem eh, s tem problematičnim vprašanjem o Brexitu. Gre predvsem za izvajanje In če ne bi eh, rekli, da gre za izvajanje, ne bi sploh dobili dovoljenja za to poročilo. Zdaj bomo to poročilo pripravili, prav tako bomo obiskali Severno Irsko in videli bomo projekte, ki kažejo koristi eh, evropskih sredstev za Severno Irsko. Videli bomo, primere in se pogovarjali z ljudmi, ki bodo rekli, če ne bi bilo evropskih sredstev, potem eh, se določeni projekti sploh ne bi mogli izvesti. Mislim, da je to zelo pomembno. In zato je primerno, da ta odbor eh, obišče Severno Irsko, da pripravimo poročilo brez kakšnih eh, predsotkov naprej ali pa v naprejšnjih prepričanj. Videli bomo, da se eh, mirovni proces nadaljuje tudi še danes in da programi PIS eh, so prinesli trajne učinke. Bo pa seveda Brexit vplival na uh, to vprašanje. Gospod Miltenburg je rekel, da je treba govoriti tudi o sinergijah in o drugih skladih, ki so se tudi uporabili na Severnem Irskem. Uh, se strinjam, na začetku sem si postavil eh, tudi to vprašanje in zelo pomembno je, da pogledamo uh, sinergije med uh, programi PIS, Interreg, uh, EA, RDF in tako naprej. Martina in uh, Terry sta omenili tudi pomen praktičnih primerov. Meni se to zdi zelo pomembno. Pogledati moramo praktične primere primere in to bomo naredili tudi eh, med obiskom. Še posebej majhni projekti so eh, včasih pomembni. Eh, včasih eh, gledamo samo velike projekte ali pa povečanje BDP-ja, ampak eh, pomembno je tudi, kako majhni projekti izboljšajo življenja ljudi in na to bi se morali osredotočiti. Torej, na te majhne projekte. Eh, Eh, morali bi jih obiskati, se pogovoriti z ljudmi, tudi s tistimi, ki so sodelovali pri projektih, potem eh, s tistimi, ki so imeli koristi od projektov. In uh, upam, da po obisku in pa potem, ko bo poročilo pripravljeno, da bomo se iz tega tudi kaj naučili za prihodno kohezijsko politiko. Zagotoviti želimo namreč, da posamezniki in skupnosti igrajo svojo vlogo uh, pri uh, izvajanju projektov kohezijske politike tudi v prihodnje. To je zelo pomembna tema, zelo aktualna, seveda Brexit in njegov učinek na Severnoirsko, ampak eh, rad bi, da se to poročilo uporabi tudi za izboljšanje kohezijske politike za prihodnost. Hvala. Hvala. Naslednji korak eh, bo organizacija misije odbora na Severno Irsko. Ta je predvidena za obdobje od 21. do 23. marca. Konferenca predsednikov je to prejšnji teden odobrila, tako da lahko zdaj začnemo z organizacijo misije. Po uh, tem obisku, po tej misiji bo pripravljeno poročilo. Uh, pri katerem bo poročevalec upošteval tudi vse ugotovitve eh, z misije. In sicer v mesecih pred eh, poletnimi počitnicami eh, bomo o poročilu potem že lahko tudi razpravljali, odvisno od vašega urnika. Gospod Fleck. Samo e, nekaj bi poudaril. E, gospod Von je rekel, če bomo zapustili Evropsko unijo. Ampak tukaj ne more biti nobenega dvoma. Združno kraljestvo bo zapustilo, bo zapustilo Evropsko unijo in to 29. marca naslednje leto. Eh, hvala za to pojasnilo. Gospod Von pa pravi, še vedno bom govoril, če. No, vsak ima lahko svoje osebno in politično mnenje. V mojem interesu pa je, da pripravimo eh, dobro poročilo o izvajanju. In na tej točki bom tudi zaključila s to razpravo. Zanimivo pa bo prebrati osnutek poročila, ko bo pripravljen. Zdaj gremo naprej. Naslednja točka na našem dnevnem redu je mehanizem unije na področju civilne zaščite. Uh, odgovorni za pripravo tega mnenja je gospod uh, Daniel Buda. Vodilni odbor pa je odbor in vi. Najprej bo spregovoril gospod Buda, potem pa še poročevalci v senci in drugi kolegi. Ehm, Hvala, gospa predsednica. Ta predlog je zelo dobrodošel. Eh, pozdravljam prizadevanje komisarja Stilija Nidesa eh, za eh, sprejem tega predloga. 16. in 17. januarja smo v Provansi imeli srečanje. Tam so se sestali generalni eh, direktori za civilno zaščito iz desetih držav članic. Nemčije, Hrvaške, Španije, Grčije, Francije, Portugalske, Italije, Romunije in Češke. Vsi so pozdravili ta predlog. Uh, izrazili so svojo pripravljenost uh, za izboljšanje tega sklepa. Uh, sklepa, ki že obstaja. To so generalni direktori, ki eh, se ukvarjajo s koordinacijo odziva v nujnih zadevah. Civilni eh, mehanizem, mehanizem za civilno zaščito eh, se lahko uporabi v Evropski uniji in izven nje v nujnih zadevah. In ta mehanizem omogoča koordinirano pomoč s tem, da se delijo viri in sredstva med vsemi upletenimi državami članicami. Uh, Gre za ukrepanje v begunski krizi, eh, v nevihtah, poplavah, požarih, eh, potem potresi se dogajajo, vseh teh naravnih katastrof je v zadnjih letih vse več in zato je pri zakonodaji o civilni zaščiti treba izvesti določene spremembe. Veliko katastrof je bilo, ki so prizadele številne države članice in zato je vzajemna pomoč v takih. Um, okoliščinah nujno potrebna. Države so uh, v velikih težavah, če pride do take katastrofe in zato potrebujemo koordiniran evropski pristop. Komisija predlaga nove elemente, uh, ki naj bi okrepili eh, sposobnost ukrepanja in pa koordinacijo z drugimi državami članicami. Namen teh sprememb je tudi, da se izboljšajo kolektivne zmogljivosti za odziv na krizne situacije. Eh, imamo Rescue, eh, to je program, eh, ki bo deloval, če bodo države članice same nezmožne ukrepati. Gre za koordinacijo med različnimi državami članicami. Iz pogovorov med generalnimi direktori eh, se je pojavila tudi neka kontroverznost glede tega, kdo bo vodil ta mehanizem, ali bo to komisija, ali bodo države članice. Mislim, da potrebujemo zelo tesno sodelovanje med komisijo in državami članicami na tem področju. E, ti e, menedžeri pa so pokomentirali tudi potrebo, da se eh, seznam opreme naredi veliko bolj fleksibilen, eh, da ne bo preveč omejujoč. Eh, seveda bodo obstajale različne potrebe glede na to, kje se bo mehanizem uporabil. Sam mislim, da je ta predlog komisije zelo pomemben. Upam, da bom kos izzivu, ki je pred mano in da bomo vsi skupaj ustrezno ukrepali osredotočil se bom v svojem mnenju predvsem na strukturne in investicijske sklade eh, in na eh, prilagoditve podnebnim spremembam. Eh, poleg tega je pomembno tudi upravljanje tveganja pri kriznem ukrepanju. Ključnega pomena je, da se povečajo sinergije med mehanizmi za civilno zaščito ter strukturnimi in investicijskimi skladi. Evropski solidarnostni sklad je tudi pomemben in pa seveda sinergije z njim. Eksante pogojevanje mora zagotoviti, da bodo investicije iz, investicije iz strukturnih skladov uh, ustrezne. Lokalne oblasti imajo pri preprečevanju katastrof tudi pomembno vlogo. Pomembne so tudi pri ukrepitvi kriznega odzivanja. Uh, In lokalne in regionalne oblasti so tiste, ki eh, prve ukrepajo oziroma se prve odzovejo na krizne razmere. Potem inovacije so ključnega pomena, potem uh, ustrezna usposobljenost. Mi želimo, da bi bili odzivi vse bolj učinkoviti. Želimo si tudi eh, dobrega dialoga med državami članicami. Uh, In v tem pogledu se mi zdi, da tudi raziskovalni centri in univerze lahko odigrajo pomembno vlogo. Lahko najdejo boljši način ukrepanja, če pride do kriznih razmer. Verjamem tudi, da je treba vključiti lokalne oblasti v načrte preprečevanja s tem, da se usposobi njihovo osebje, torej osebje, ki ukrepa v kriznih situacijah. Eh, treba pa je to osebje tudi koordinirati znotraj eh, nekega pula oziroma bazena za civilno zaščito. Mm, treba je usposabljati tudi prostovoljce. Na tem bo treba še precej delati. Prostovoljci pogosto eh, delujejo na izoliranih območjih in poznajo posebnosti teh območij. V Romuniji je prišlo do strmoglavljanja letala. To se je zgodilo v gorski regiji in eh, prvi so se odzvali prostovoljci, ki so najbolje poznali to regijo. No, na koncu pa še nekaj tehničnih podrobnosti. Kot veste, eh, smo mi pristojni samo za mnenje, ne za celotno poročilo. Sam bi kolegom tukaj v odboru eh, priporočil, da se omejijo v svojih prispevkih na to, za kar je odgovoren naš odbor, torej odbor regij. Veselim se že njihovih predlogov sprememb in pa prispevkov poročevalcev v senci. Hvala. Hvala. Na, zdaj pa poročevalci v senci. Gospa Rodriguez je prva. Hvala, gospa predsednica. Vsi se zavedamo hudih posledic, ki jih imajo naravne katastrofe. Veliko je bilo žrtev v zadnjih letih, eh, uničena je kulturna dediščina, eh, okolje in eh, posamezne države se s takimi katastrofami zelo težko soočajo same. Lansko leto je to pokazalo. Odziv v lanskem letu pa je pokazal, da sodelovanje ni vedno gladko. E, pogosto ni e, na voljo dovolj sredstev, e, tudi prostovoljni prispevki držav članic ne zadostujejo in zato potrebujemo nekaj, kar bo pravno zavezujoče. Potrebujemo zakonodajni okvir ki bo zagotovil, da bodo ljudje dobili uh, ustrezno pomoč v pravem času, uh, torej v regiji, ki je najbolj prizadeta. In države članice bi tukaj morale imeti svoje obveznosti. Ko gre za naravne katastrofe, pa tudi eh, katastrofe, ki jih povzroči človek. Tudi klauzula o solidarnosti bi tukaj lahko stopila v veljavo. Uh, države članice morajo resno vzeti eh, svojo uh, obveznost na področju solidarnosti. Mm, moramo pa obravnavati tudi vprašanje prostovoljne eh, pomoči. Potem učinkoviti eh, izdatki, učinkovita poraba sredstev, to je pomembno, naprimer, ko gre za podnebne spremembe, ko gre za migracije, zdravje in tako naprej. Eh, poročevalec omenja vse te teme. Sama um, sem iz skupine socialistov in to vprašanje obravnavam uh, z našega vidika. Pogosto ugotovimo, da ni dovolj sredstev, ko že pride do katastrofe, uh, zato bo treba izboljšati odzive držav članic, tako ex ante kot ex post. Uh, Potem civilna zaščita, eh, tukaj eh, so odgovorne vlade, svojo vlogo pa lahko odigra tudi civilna družba. Potrebujemo boljšo eh, izmenjavo inf informacij, boljšo oceno tvegan, tako da lahko določene stvari zaznamo, še preden se zgodijo. Morali bomo sodelovati na regionalni ravni ter z lokalnimi oblastmi. Eh, boljša koordinacija je potrebna tudi s tretjimi državami, ko gre recimo za eh, pripravo eh, načrtov za nujne zadeve oziroma krizne razmere. In države članice morajo udejaniti besedo solidarnost. Potrebujemo sporazum med vsemi nami. Zelo me veseli, ko slišim poročevalca reči, da solidarnost presega zgolj civilno zaščito. Tukaj je treba pogledati predvsem eh, preprečevanje in obvladovanje eh, katastrof. Hvala. Hvala. Imamo kakšnega poročevalca v senci skupine EKR. Ne. Eh, gospod Jakovčič je naslednji. Hvala lepa, gospođo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Dovolite mi, da povem le nekaj besed. Kajti nažalost imam izkušnje z raznimi naravnimi nesrečami, predvsem z poplavami, eh, potresi in tako naprej. Rad bi povedal, da je ta pobuda Evropske komisije dobra, pozitivna in uh, povsem podpiram vzpostavitev dobre koordinacije med državami članicami. Poskušati moramo ugotoviti, kako bi lahko hitreje in učinkoviteje poskrbeli za odziv na naravne nesreče, predvsem v sosednjih državah. Mislim, da bi morali vzpostaviti širši regionalni mehanizem in kot dobro vemo, imamo makroregionalne strategije, o katerih tukaj pogosto razpravljamo. Eh, jaz sem eh, se zauzemal eh, v okviru jadransko-jonske strategije, da vzpostavimo centr za naravne nesreče za vse eh, tiste nesreče, ki se dogajajo eh, na Balkanu in pa v Italiji. Italija, kot veste, se eh, nahaja na Apeninih. Torej, mislim, da bi lahko te makroregionalne strategije izkoristili tudi za izvajanje te politike. Kaj ti lažje je pomagati, kadar so požari v Puli ali pa Dubrovniku z druge obale, recimo italijanske tako uh, se mi zdi, da bi lahko uh, še bolje uresničili to našo odločitev. In še druga točka, ki jo želim izpostaviti in ni mogoče neposredno povezana z uh, to temo, je pa zelo pomembna, ker gre za finančna sredstva. Mehanizem dodelitve finančnih sredstev prizadetim območjem uh, Evropske unije uh, traja predolgo. Eh, recimo, če gre za naravno nesrečo, eh, za katero je bilo potrebno nameniti 300 ali pa 500 milijonov evrov, je potrebno takoj zagotoviti 5 ali pa 10 milijonov. In ta eh, mehanizem odločitve je preveč zapleten. Ena sama oseba ne more sprejeti odločitve, ampak mislim, da bi morali nujna sredstva odobriti takoj že naslednji dan ali pa še isti dan, ko se je nesreča zgodila. Kajti absurdno je, da, ko vemo, da se je zgodila nesreča, ki je oškodovala na tisoče uh, hiš, crkv, kot recimo je bil potres v Italiji, da potem čakamo mesece, da. Uh, to področje dobi minimalno pomoč, ki jo je dobrila Evropska komisija. Torej mislim, da bi ta mehanizem moral pridobiti na učinkovitosti in pa na hitrosti. Sicer so ljudje razočarani, kaj ti menijo, da Evropska unija, da Evropska unija ne skrbi to, kar se dogaja in da jim nihče ne želi pomagati. Tako, to sta moja dva predloga in upam, da bosta vključena v to poročilo. Hvala lepa. Gospod Omar Ži ni v dvorani, zato dobi besedo gospod Rope. Beseda je vaša. Noriu pasveikinti šią iniciatyvą. Hvala lepa, rad bi podporil to pobudo. Gre za eh, obnovitev mehanizma za civilno zaščito. Eh, vloga našega odbora je pri tem zelo pomembna, kaj te lokalne skupnosti, regionalne skupnosti so tiste, ki se ukvarjajo z upravljanjem eh, tega eh, mehanizma. In zato potrebuje tudi pomoč. Nimam eh, veliko pripomp na ta predlog, gre za konkretne predloge, ne gre zgolj za preimenovanje tega mehanizma na področju civilne zaščite, ampak kljub temu eh, ne razumem povsem, zakaj eh, smo eh, izbrali to kratico, ki je težko izgovorljiva za tiste, ki ima angliščina, ni materni jezik. Potrebno je ukrepiti koordinacijo in pa poskrbeti za hitrejši odziv tega mehanizma. Potrebno je tudi zmanjšati obseg birokracije. Čestitam tudi za predlog, da bi spremenili 12. člen. Gorski požar, oziroma gozni požari pred nedavnim eh, so eh, pokazali, kako hitro se lahko ti širijo in zaradi tega je potrebno najti tudi odgovor na eh, ta problem. Zdi se, da, eh, da se Evropska komisija spet zgolj odziva, namesto da bi izvedla analizo potencijalnih groženj. Mislim, da bi bilo potrebno pripraviti tudi načrt eh, za odziv na posledice morebitnih eh, jedrskih nesreč. Vemo, da imamo znotraj Evropske unije veliko jedrskih reaktorjev. Eh, ki eh, so eh, že stari in ne bi smeli pozabiti na preprečevanje, preprečevanje katastrof. Pa naj gre uh, tukaj za naravne nesreče ali pa za nesreče, ki jih povzroča človek. Torej mislim, da moramo dopolniti člen 12 in sicer eh, z določilom, ki se nanaša na sodelovanje na eh, področju evakuacije prebivalcev. Tukaj gre eh, za prevoz. In kar se deva na črt, ki ga predvideva trenutni mehanizem, naj vas opozorim na peti člen. V petem in šestem členu je zapisano, da je potrebno večjo pozornost posvetiti eh, kampanjem ozaveščanja v državah članicah. V eh, členih 14 eh, in 15 so zelo podrobno opisani postopki, vendar pa ni navedenih eh, določil eh, za eh, dodelitev pomoči. Najpomembnejši pa je ravno odziv takrat, ko se nesreča zgodi. Zaradi tega bi morali razdeliti pomoč na nujno pomoč in pa na dolgoročno pomoč. Potem bi morali zagotoviti financiranje do 630 milijonov. 80 milijonov bi najprej dobili iz razdelka 3. Smo proti temu, eh, da bi uporabljali ta sredstva iz eh, Evropskega solidarnostnega sklada. Gospoda Mato. In na teža de la bozza. Čakamo na osnutek eh, poročila kolega Bude in zato bi rada podala nekaj pripomp. Načeloma se strinjam z uh, okrepitev mehanizma eh, za 280 milijonov v obdobju 2018 do 2020. Vendar pa mislim, da bi morali bolje analizirati izvajanje in pa nadzor nad izvajanjem tega mehanizma. Pomembno je, tudi to, kar je zapisala komisija v svojem eh, poročilu februarja 2017. Eh, Namreč, eh, da se Evropska unija ni mogla hkrati odzvati na 17 gozdnih požarov. Eh, lahko se je odzvala le na deset eh, teh naravnih nesreč. Eh, Evropska unija torej morda ni dovolj dobro opremljena, da bi se lahko odzvala na obsežne naravne nesreče, ki se lahko hkrati pojavijo v več državah članicah. Recimo ekstremni meteorološki pogoji, teroristični napadi, gozni požari in tako naprej. Države članice niso vedno sposobne zagotoviti pomoči in zaradi tega je potreben poseg Evropske unije. Glede eh, praktičnih vidikov se strinjamo, da potrebujemo eh, rezervo eh, za nujne zadeve, kjer naj bi Evropska komisija imela možnost, da pridobi lastna sredstva in spostavi mehanizme za hiter dostop do teh sredstev. Gre za specifično rezervo eh, do sredstev, ki naj bi zapolnila vrzeli na, ravni, na nacionalni ravni. Poleg tega pa eh, bi eh, naj vzpostavili pobude za sredstva iz civilne zaščite. Tukaj gre tudi za določitev dopustnih stroškov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Še Dve imeni imam na seznamu. Obrigado, senhor president. Uma breve intervenção. Gospod Vos, hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad uh, bi podprl pobudo Evropske komisije in uh, upam, da bo čim prej izvedena in da se bo tudi pričela uporabljati. Eh, nevihte, poplave, požari v letu 2017 Eh, so bili izjemno intenzivni in zaradi tega smo res potrebovali mehanizem Evropske unije za preprečevanje katastrof. Torej, leto 2017 je bilo res črno leto, eh, prišlo je zares do grozljivih naravnih nesreč in eh, to je seveda vodilo tudi v dramatične posledice. Trenutno stanje, in to je dejal tudi Juncker, je eh, hkrati eh, tudi eh, nova običajna situacija, s katero se bomo morali naučiti živeti v prihodnosti. In na to se je seveda potrebno ustrezno odzvati. Ne gre zgolj za državljane in za države, ampak gre tudi za odziv na ravni regij in pa občin. Strinjam se s tem, da je potrebno ukrepiti sposobnosti odziva Evropske unije. Tukaj gre predvsem za reševanje. To bi lahko bil začetek evropskega preprečevanja katastrof oziroma odziva na katastrofe. Eh, in eh, to eh, je izpostavil že kolega na plenarnem zasedanju. Potrebujemo lastna sredstva Evropske unije, poleg tega morajo biti ta sredstva na voljo na osrednji ravni. recimo, ko gre za sredstva proti, za boj proti gozdnim požarom, za zagotovitev helikopterjev in tako naprej. Upam, da bodo poročevalci v senci zelo tesno sodelovali z uh, pripravljalcem tega poročila, tako da uh, bo to v prihodnih mesecih eh, tudi dobro pripravljeno. Mislim, da eh, je potrebno povdariti tudi, da eh, so pristojnosti Evropske unije tukaj zgolj dopolnilne narave. Države članice morajo biti same sposobne odzivati se na nesreče in morajo pripraviti tudi načrte na nacionalni ravni. Kot aktiven član odbora za regionalne zadeve menim, eh, da je zelo pomembno, da poskrbimo za čimprejšnje izvajanje teh ukrepov. Na plenarnem zasedanju sem to že večkrat povedal. Na portugalskem je prišlo do uh, velikih gozdnih požarov in zaradi tega se mi zdi to še toliko pomembnejše, še prav posebej, ko gre za ocenjevanje tveganja. Uh, te načrte je potrebno uh, na ravni Evropske unije posodobiti in potem je potrebno naše občine in regije bolje zaščititi pred naravnimi nesrečami. Potrebno pa je zagotoviti tudi skladnost z drugimi pravnimi predpisi, še prav posebej z Evropsko strategijo za prilagajanje podnebnim razmeram. E, poleg tega je potrebno to uskladiti z solidarnostnim skladom in pa z drugimi predpisi na področju okolja. Tukaj gre tudi eh, za eh, načrt za odziv na eh, poplave in pa za sredstva za obzorje 2020. Še enkrat najlepša hvala komisiji za to pobudo in še prav posebej komisarju Stiljanidesu, ki je dal pobudo za ta predlog. In upam, da bodo poročevalci in poročevalci v senci v tem odboru lahko dobro sodelovali in da bo eh, to poročilo čim prej pripravljeno. Gospod Bogovič. Za besedo. Eh, zelo pozdravljam to pobudo in pa tudi eh, besede, ki so bile izrečene strani poročevalca gospoda Bude. Mislim, da se moramo zavedati, da so naravne nesreče tiste, ki so danes posod po svetu in prav tako v Evropi največ še bistveno večja grožnja, kot so Eh, obrambne potrebe, terorizem, varovanje zunanje meje. Zato se je potrebno o tej pobudi zelo resno pogovoriti in tudi narediti odločne korake naprej, kajti vemo, da veliko več ljudi in pa veliko več škode se zgodi v požarih, poplavah, plazovih, industrijskih nesrečah, kot eh, v ostalih stvarih, katere sem že omenil, povezane z našo varnostjo. Kaj je pri eh, tej zadevi najbolj pomembno, da smo pravilno organizirani, tudi sam delim izkušnje s 13-letnega županovanja v neki občini s 25 tisoč ljudi, eh, kjer je zelo pomembno, da ima vsaka taka občina zelo jasno, dobro izdelan sistem zaščite in reševanja, da je ta sistem vpet tudi v neko regionalno delovanje in da je tudi koordinacija znotraj države, vsekakor pa to, kar se v tej pobudi govori, priložnost, da imamo koordinacijo med državami in da si pomagamo takrat, ko pridemo v težave eh, iz, med, med regijami, med državami, zagotovo najlažje v soseščini. Kaj je najbolj pomembno pri tem je, da imamo kadrovsko dobro zasedbo, da imamo usposobljene ljudi in da imamo tudi tehnično opremljene ljudi. Eh, kombinacijo je treba narediti med profesionalnim delom, kjer je veliko krat tudi kakšna vojska, ker ostalo in pa nepogrešljivim volonterskim delom v tem primeru. V Sloveniji imamo državi z 2 milijona ljudi 150 tisoč prostovoljnih gasilcev. To so prostovoljci, ljudje, ki imajo skrb za okolje, v katerem bivajo in ti so srce in duša tega sistema zaščite in reševanje in tudi po javnomnenjskih raziskavah najbolj cenjeni ljudje v naši državi, zokar rešujejo naše, našo skupno domove, premoženje ljudi pri teh prostovoljcih vidimo neke eh, in določene težave, na katere mislim, da treba biti zelo pozoren in jih tudi na evropskem nivoju rešiti. Najprej, kako zavarovati te ljudi, bodi si, da se njim kaj zgodi na terenu, kako zavarovati, vekolikor tudi naredijo kakšno škodo na terenu in ne nazadnje, kako tudi z nadomestili, nadomestili eh, eh, povrnt eh, Eh, ali to da ti ljudje prostovoljci niso na delovnem mestu ali pa tudi če gredo na kakšno daljšo misijo ne vem slovenski gasilci prav iz moje občine so reševali največjo hidroelektrarno obrenovac v srbiji leta dva tisoč štirinajst ko se je zgodila ta nesreča tako da jaz mislim da to so prava vprašanja na katera je potrebno poiskati konkretne eh, odgovore in popolnoma podpiram to kar je dejal gospod ja-, jakovčič eh, hitro reagiranje Vekolikor ti ne povrneš škode hitro, vekolikor eh, <clears throat> ti ljudje ne, ne vidijo na nek način, da, da so tudi spoštovani v družbi, na konc konca treba jim tudi z hitrim odzivom to narediti. Oni morajo odreagirati takrat, ko je najtežje, zato je povsem nespremljivo, da so tudi v Evropski uniji ali pa v mehanizmi, ki trajajo pol leta, leto, dve, da se neka sredstva povrnejo. Tu mora biti neka oblika, ali je to akuntativnega nakazila ali bilo kaj, eh, večimer se jasno pokaže, da vekolikor so ljudje, največkrat prostovoljci, sposobni hitrega in učinkovitega odziva v najhujših trenutkih, je povsem nespremljivo, da je sistem, država ali eh, Evropa tako neodzivna, da na to odgovarja leto, leto pa pol in pa, ali pa dve in še več. Thank you, Ms. Breso. The floor is yours. Hvala lepa, gospa Breso, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem uh, kolegu in pa tudi vsem eh, drugim, eh, ki so sodelovali v tej razpravi. Mislim, da je to dobra razprava in eh, da je potrebno izboljšati mehanizem civilne zaščite. To je zagotovo zelo pomembno. Rada bi le opozorila na to, kako trenutno deluje italijanski sistem, ki je decentraliziran sistem, ampak izjemno učinkovit sistem. Eh, in eh, temelji eh, na regionalni ravni. To bi lahko bil dober vzgled za delovanje celotnega sistema tudi v Evropski uniji. Trenutno imamo v vsaki regiji specializirane skupine, organizirane specializirane skupine, ki koordinirajo svoje delo z skupinami v drugih regijah. Torej, eh, če pride do eh, nesreče, eh, če je potreben odziv, se takoj pokličejo te regionalne skupine, ki so že pripravljene in so povsem neodvisne, tako da jim ni potrebno zagotoviti hrane, šotorov in tako naprej. Torej, sistem je decentraliziran, kaj te regije so tiste, ki koordinirajo eh, ta odziv, ki vse skupaj organizirajo, ampak kadarkoli je to potrebno. Eh, so, kadarkoli je to potrebno, je na voljo ustrezna enota, recimo eh, za um, odziv na neko zdravstveno katastrofo, uh, bo potrebna uh, ekipa iz uh, bolnišnice. Mislim, da bi mehanizem lahko dobro deloval tudi na evropski ravni. Torej, vsaka država bi lahko imela lastno strukturo in e, bi lahko zagotovila, da je na voljo in da lahko takoj zagotovi pomoč. In potem bi uh, se recimo na evropski ravni uh, odločili, da če sprije do nesreče na Hrvaškem, uh, bo seveda posredovala enota iz Hrvaške, Slovenije, ki je najbliže uh, in uh, morda Avstrije. Torej, ta sistem eh, bi eh, se tako opiral na eh, organizacijsko sposobnost vseh držav članic in tiste države članice, ki bi bile najbližje katastrofi, bi potem pri odzivu pomagale. No, na ta način bi lahko organizirali civilno zaščito. Ne potrebujemo velikih struktur na centralni ravni ampak eh, bi morali poskrbeti zgolj za boljšo koordinacijo, tako da se odzovejo tisti, ki so blizu in ki so že tako ali tako pripravljeni. Na ta način bi lahko pomagali državam članicam, ki, ima, ki potrebujejo hiter odziv in učinkovito pomoč. The... Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom Evropske komisije. Gospod Johannes Luhner je z nami iz GDE-ko in sicer iz direktorata A. Imam prav, ja. Rad bi bil kratek, rad bi se zahvalil poročevalcu in pa poslancem za podporo. Eh, seveda bomo posredovali eh, vaša mnenja eh, komisarju. Rad bi se zahvalil tudi za analizo, kajti analiza kaže, da je bil predlog dovolj jasen in dobro razumljiv. Samo nekaj pripomp če eh, se oprem na zadnji prispevek. Ravno to je eh, tisto, za kar si prizadevamo. Gre za načelo prvotne odgovornosti držav članic. Eh, torej v prvi vrsti so za odziv odgovorne države članice in v državah članicah je seveda prav posebej pomembna lokalna in regionalna raven, kot so omenili številni poslanci. Predlagali smo reševanje, kajti trenutni sistem prostovoljne pomoči med državami članicami vedno ne deluje, še prav posebej v primeru, ko eh, se več držav članic hkrati eh, srečuje eh, z katastrofami. Poleg tega pa so tukaj tudi strukture, ki ne obstajajo v celotni Evropski uniji. Recimo, če bi hoteli evakuirati državljane okužene z ebolo, Eh, ne bi imeli eh, zadostne organizacijske sposobnosti in bi se morali reorganizirati, kajti imeli smo možnost reševanja iz Luksemburga, ampak ta enota je bila predraga. Torej, potrebno je spostaviti rezerve in eh, zapolniti določene vrzeli. Kar zadeva financiranje, to so omenili različni poslanci. Trenutno imamo sistem izplačevanje nadomestil, države članice nam eh, pošljajo zahtevo in potem eh, mi eh, zagotovimo pomoč. Tukaj pa ne gre za nujno pomoč. In glede na predloge sprememb na področju finančne uredbe se bomo lahko z državami članicami pogovarjali tudi o drugih sistemih, ki bodo bolj učinkoviti in za standardne posege se bomo lahko dogovorili o um, fiksni ceni, uh, recimo za uro letenja v primeru uh, pomoči v obliki uh, letal Canadair. Tako da bodo um, države članice natančno vedele, kakšen bo prispevek Evropske unije. Zelo odločni smo tudi uh, glede tega, da ne želimo centralizacije in uh, da ne želimo dodatne birokracije. Včasih se v eh, centrih za koordinacijo odziva soočimo s situacijo, ko se je potrebno eh, obrniti na vse države članice in potem 48 ur čakamo na odgovor, deloma zaradi politike, deloma zaradi sistemov eh, sprejemanja odločitev na nacionalni ravni in ta odgovor želimo skrajšati. Tako se recimo zgodilo v primeru požarov v Italiji oktobra. Več birokracije nam pri tem zagotovo ne bo pomagalo torej skušamo tudi eh, poskrbeti za poenostavitev eh, na vseh ravneh. Eh, komisija trenutno potuje po državah članicah, se srečuje z ministri za notranje zadeve in povdarja, kako zelo pomembno je da eh, končni rezultat ne bo še bolj zapleten, eh, da ne bo zaradi njega še več eh, birokracije, ampak da moramo obseg eh, birokracije zmanjšati. Kot veste, je civilna zaščita eh, v pristojnosti držav članic. Preprečevanje in pripravljenost sta ključna dela eh, tega predloga. Reševanje ne bo zadostovalo, če ne bomo eh, zagotovili preprečevanja in pa pripravljenosti na ravni držav članic. Ta mora biti na zadostni ravni vsaj za povprečne potencijalne scenarije, do katerih bi lahko prišlo v posameznih državah članicah. Večina sredstev, ki prihaja iz Evropske unije, Eh, za to področje pa prihaja iz strukturnih skladov. Zaradi tega, ker tega nismo mogli vključiti eh, v besedilo eh, zaradi pravne podlage, smo to vključili v sporočilo. In seveda potrebujemo strukturirane razprave z GD regijo, GD agri, GD klima, GD e, za okolje. E, so se pričele v okviru večletnega finančnega okvira in pa v okviru okrepitve. Eh, pripravljenosti in pa preprečevanja eh, z pomočjo strukturnih skladov in to nujno potrebujemo, če želimo, da bi ta predlog deloval. In na koncu eh, naj se še enkrat zahvalim, kajti za vašo podporo in jaz in moji kolegi smo seveda na voljo poročevalcu in pa članom odbora v nadaljevanju tega postopka. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Buda. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Rad bi se zahvalil uh, mojim uh, kolegom uh, za uh, odlično pripravo tega poročila. Poročevalci v senci so izrazili svoje mnenje, pa tudi drugi kolegi in vsem se zahvaljujem za njihova mnenja, kajti eh, naravo, kot veste, je zelo težko nadzorovati in zaradi tega je tako zelo pomembno vzpostaviti eh, mehanizem, ki nam bo omogočal hiter odziv. Eh, rad eh, bi eh, komisijo seznanil tudi. Eh, z tem, da imajo številni kolegi eh, dobro strokovno znanje, ker so bili župani in so se sami soočili z takšnimi situacijami. Zaradi tega bomo lahko vzpostavili mehanizem, ki bo predstavljal velik korak naprej, ko gre za reševanje življenj. Kaj ti konec koncev je to tisto, kar želimo? Učinkovit in eh, preprost instrument, eh, ki bo omogočal lahek dostop in ki nam bo pomagal reševati življenja. Rad bi eh, se eh, zahvalil Evropski komisiji za pripravljenost eh, za financiranje tega instrumenta, kajti države članice nimajo eh, takšnih finančnih sposobnosti. Na ta način se bomo lahko odzivali hitro in učinkovito. Še enkrat najlepša hvala za vaše prispevke. Hvala lepa. Hvala lepa za eh, celotno razpravo pričakujemo uh, vaše mnenje in sicer do 20. februarja. Dobro, to drži. Osnutek mnenja bo predstavljen 20. februarja na naši seji. Najlepša hvala za to razpravo. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. Gre za predstavitev Evropskega investicijskega sklada. In ne bom govorila o zgodovini investicijskega sklada, kajti eh, naš eh, gost eh, bo predstavil tudi to. In zelo me veseli, da lahko tukaj pozdravim gospoda Huberta Kotonija, ki je vodja oddelka za upravljanje mandatov v Evropskem investicijskem skladu. Predstavil bo delo Evropskega investicijskega sklada in potem bo skušal odgovoriti na vsa morebitna vprašanja članov tega odbora. Torej, beseda je vaša. Good morning. Uh, Najlepša hvala, gospa Mihajlova, in hvala lepa, da ste nas povabili v ta odbor. Uh, hvala lepa, da nas danes gostite in uh, upam, uh, da uh, bomo lahko imeli razpravo o uh, finančnih instrumentih. Naj na kratko povem, uh, da je Evropski investicijski sklad podružnica Evropske investicijske banke, ki ima eh, v lasti 60 odstotkov naših delnic. 30 odstotkov eh, pa eh, ima v lasti Evropska komisija sama. Eh, in eh, to je ključnega pomena, kaj ti delničari imajo velik vpliv eh, tudi na določitev naše, naših ciljev. Podpiramo majhna podjetja in srednje velika podjetja in uspodbujamo podjetništvo v Evropi. To počnemo s pomočjo jamstev, z ulaganjem kapitala, ali pa za mikrofinančnimi instrumenti povsod po eh, Evropi. Torej delujemo v vseh 28 državah članicah Evropske unije in pa v uh, eh, potencijalnih državah, uh, kandidatkah. Uh, kaj bi danes rad predstavil, strukturne sklade in kako bi lahko strukturne sklade bolj učinkovito uporabljali z pomočjo finančnih instrumentov, poleg tega pa, in to sem pogosto slišal v Evropi, uh, bi rad spregovoril eh, o Evropskem skladu za strateška vlaganja, kajti slišal sem, eh, da obstajajo mnenja, da eh, ta sklad ne podpira neposredno razvoja v Evropi. Torej kombinacija strukturnih skladov in Evropskega sklada za strateška vlaganja predstavlja zelo močno urodje za vzpodbujanje kohezijske in pa regionalne politike. Danes eh, naj eh, vam eh, le na kratko predstavim, kaj počnemo s pomočjo regionalnih skladov. Upravljamo z 1,7 milijarde strukturnih skladov in približno 1,3 milijarde namenjamo za tako imenovano pobudo za majhna in srednje velika podjetja. O tem bom spregovoril kasneje. Potem pa imamo še eh, na voljo 1,4 eh, milijarde evrov, ki jih namenjamo, eh, oziroma 3,4 milijarde evrov, ki jih namenjamo za razvoj v imenu držav članic. Imamo približno 30 mandatov. Tukaj si lahko gledate tudi rumeni stolpec. Eh, vidite, da poteka eh, dejavnost financiranja kapitala iz sklada v sklad, gre za 4,8 eh, milijarde evrov. Tukaj je potrebno upoštevati tudi sredstva, ki prihajajo v nacionalne sklade in države članice so vse dogovorile, da bodo ta sredstva ponovno namenila za različne pobude. Poleg tega pa imamo tudi kapitalsko platformo, ki uspodbuja eh, eh, financiranje na regionalni ravni. In trenutno eh, spada med finančne vire Evropskega sklada za strukturna vlaganja, za strateško vlaganje. No, tukaj govorim predvsem o majhnih in srednje velikih podjetjih, ne toliko o inovacijah in razvoju. 5,5 eh, eh, milijarde evrov eh, imamo na voljo. 3,5 milijarde pri tem namenja Evropska investicijska banka. FC2 bo še povečal ta sredstva za 5 milijard in trenutno zaključujemo z podrobnostmi glede tega kar je zelo pomembno, je tudi zelo uh, visok finančni vzvod in uh, tukaj gre za uh, eh, potencijalno mobilizacijo uh, dodatnih posojil za majhne in srednje velika podjetja v Evropi in to številko bomo najbrž tudi dosegli. Uh, tukaj pa so rezultati programa FC1. 4,5 eh, milijard, 4,5 milijarde evrov smo trenutno namenili. Eh, gre za komercialne banke, za javne banke, banke za vzpodbujanje razvoja, eh, gre za bančne sklade, za mikrofinančne inštitute in tako naprej. S pomočjo teh inštitutov smo namenili 4,5 milijarde evrov od 5,5 milijarde evrov skupno. Eh, izvedli smo 355 transakcij in trenutno smo mobilizirali 82,5 eh, eh, oziroma smo od cilja 82,5 milijarde že mobilizirali 90 milijard, torej 109 odstotkov. To je torej rezultat uh, dela finančnih eh, posrednikov, gre za eh, nova eh, posojila in nove finančne instrumente. Pričakujemo, da bomo pomagali več kot 550 podjetjem v Evropski uniji. Trenutno smo zagotovili podporo 140 tisoč majhnim in srednje velikim podjetjem, delujemo pa v vseh 28 državah članicah Evropske unije. Kaj je ključnega pomena? glede na kritike, ki jih pogosto slišim tukaj, pa tudi v Evropi, je, da uh, nacionalne banke za spodbujanje razvoja ne sodelujejo. 50 odstotkov sredstev uh, se pravzaprav uh, preteka skozi te banke, torej so uh, zelo pomembne uh, za uh, ta uh, Junkerjev načrt ali pa za. Uh, schemo Evropskega sklada za strateška eh, ulaganja. Naj eh, malo podrobneje spregovorim o, eh, o strukturnih skladih. Obdobje 2007 do 2013. Če si ogledam člen 10 skozi 83, tukaj gre za izvajanje strukturnih skladov z pomočjo finančnih instrumentov. In Evropska komisija je pravzaprav morala poskrbeti za eh, tolmačenje zakonodaje v praksi, kako eh, vzpostaviti finančne instrumente na tej pravni osnovi. Eh, v preteklem programskem obdobju smo torej morali prebrati na tisoče dokumentov, ki so pomenili navodila za izvajanje te zakonodaje. In če si sedaj pogledate, obdobje 2014 do 2020, potem lahko vidite, da imamo zelo natančna določila eh, in eh, tudi eh, sekundarno zakonodajo. Imamo zelo specifične scheme, kot recimo mešane vere v skladu z členom 39. Potem je tukaj tudi omnibus, ki je omogočil kombinacijo strukturnih skladov z Evropskim skladom za strateško vlaganje. Ne bom uh, govoril o vsem tem, kar smo dosegli. Gre za program uh, Jeremy v prejšnjem programskem obdobju, ampak naj vam povem, da smo uh, porabili 98 odstotkov sredstev, ki so nam uh, bila dana na voljo v prvem uh, pilotnem obdobju. In poskrbeli smo za trikratni vzvod, torej en evro v strukturnih skladih je eh, zagotovil eh, trikratni učinek. 240 eh, zasebnih vlagateljev pa se nam je pridružilo in mislim, da je to precej impresivn rezultat za pilotni projekt. Kar pa je eh, veliko pomembnejše, je, kar smo storili v tem programskem obdobju. Oglejte si to prosojnico, kar zadeva pobudo za majhne in srednje velika podjetja. To je zelo specifično določilo v zakonodaji, ki omogoča državam članicam, da nam dajo mandat za uporabo sredstev strukturnega sklada pri zagotavljanju jamstev za banke. Trenutno imamo šest mandatov, eh, gre za precejšne številke, če si ogledamo primer Španije. Španije nam je zaupala 800 milijonov strukturnih skladov in to, eh, ta številka se bo najbrž še povečala za 116 eh, milijonov. Gre za mobilizacijo približno šestih milijard novih sredstev za podjetja, majhna in srednja velika podjetja v Španiji. Eh, torej ta sredstva smo povezali za to, da bi s pomočjo 12 transakcij zagotovili nova posojila za majhna in srednje velika podjetja. No in če potem vse to primerjam z Bolgarijo, eh, prejeli smo 102, 102 eh, milijona iz strukturnih skladov, podpisali smo 10 transakcij. Eh, gre skoraj za vse banke v Bolgariji in želimo mobilizirati 608 eh, milijard, eh, milijonov evrov novih sredstev za majhne in srednje velika podjetja. In tukaj gre za države kot so Španija, Bolgarija, Italija, pa tudi za manjše države kot, recimo, kot sta to recimo Finska in pa Malta. V zelo kratkem času smo uh, dosegli dobre rezultate in ta jamstva niso tukaj zato, da bi pomagala bankam uh, prednosti od tega financiranja, naj bi imela majhna in srednje velika podjetja. In kako to dosežemo z tem, da eh, banke znižajo svoje kolateralne zahteve za majhne in srednje velika podjetja in da znižajo stroške posojil za majhne in srednje velika podjetja. No, na naslednji prosojnici. Eh, lahko eh, ponovno vidite eh, nekaj, kar bi vas znalo zanimati in sicer gre za eh, mandate, ki so nam jih dale države članice od Švedske do Estonije, do Češke republike, različnih regij Francije, Polske, Romunije in Grčije. In te smo uspešno povezali eh, z eh, sredstvi iz eh, Evropskega sklada za strateško vlaganje. V Grči imamo recimo 200 milijonov strukturnih skladov, ki naj bi jih uložili v različne sklade tveganega kapitala in podpisali smo štiri transakcije in eh, tri naj bi podpisali v kratkem. Evropska investicijska banka pa bo eh, podprla določene eh, sklade in sicer z svojimi jamstvi oziroma z financiranjem, ki ga bo zagotovila s pomočjo jamstev, ki jih zagotavlja Evropski sklad za mm, strateška vlaganja. Torej, V primeru države kot je Grčija je sofinanciranje ključnega pomena in eh, kombinacija strukturnih skladov z EFSI-em eh, eh, vodi v veliko zanimanje med zasebnimi vlagatelji eh, na eh, grškem trgu, torej pomaga ne le okrepiti vlaganja kot takšna, ampak eh, pomaga vključiti zasebni vlagateljski sektor. Potem pa so tukaj tudi kohezijski ukrepi, regionalni ukrepi zaradi dobrih rezultatov, ki smo jih dosegli z pobudo za majhne in srednje velika podjetja. Smo se eh, posvetili tudi drugim področjem, tukaj še prav posebej kmetijski, kmetijskemu sektorju. Komisar Hogan je dejal, da si želi, da bi eh, tudi kmetje lahko dobili posojila, kaj ti. Eh, financiranje kmetov je izjemno omejeno in rad bi jim dal nove možnosti. Torej, smo skupaj z GD Agri vzpostavili takšen pilotni projekt, projekt in podpisali smo tri transakcije. E, naj tukaj izpostavim e, spet Italijo, kajti Italija e, predstavlja regionalno ovojnico, ne nacionalno ovojnico in uh, deset italijanskih regij smo poveza povezali v eno shamo, samo schemo, ki bo uh, prejela tudi podporo Evropskega sklada za strateška vlaganja. Na ta način želimo zagotoviti, da bi ta sredstva zares imela učinek vzvoda, ki smo uh, si ga zastavili. Torej, namesto da bi imeli samo eno uh, regijo, kot je recimo Basilikata, da, ki bi izvajala finančne instrumente, uh, in uh, eh, skoraj da nemogoče bi bilo poskrbeti za učinek vzvoda, za štirikratni, minimalno štirikratni učinek vzvoda, uh, smo povezali več regij. Hkrati uh, pa še zmeraj upoštevamo uh, dejstvo, da gre tukaj predvsem za regionalne projekte. V povezavi z EFSIM smo vzpostavili zadostno zmogljivost, da poskrbimo za štirikratni vzvod in projekti, eh, ki smo jih predlagali, eh, so zgledati dovolj privlačni tudi za zasebni sektor. Sedaj pa eh, omnibus. O tem je bilo veliko povedanega. Eh, skoraj da eh, odobrena je že ta uredba, eh, kar zadeva Agri je odobrena in v omnibusu so številni dobri nameni, ki bodo po mojem okrepili finančne instrumente s pomočjo strukturnih skladov. Naj najprej omenim razširitev pobude za MSP-je, zato smo zelo hvaležni parlamentu, svetu in pa komisiji, kajti menimo, da je to zelo Eh, dober instrument za financiranje majhnih in srednje velikih podjetij v uh, Evropi. Potem uh, je bilo podaljšanje ob, podaljšano obdobje podpisov uh, za odobritev instrumentov, ki temelijo na zasebnem kapitalu. Potem so bile uvedene nove kombinacije strukturnih skladov in pa Evropskega sklada za strateško vlaganje na različnih področjih. Eh, potem eh, je tukaj kmetijski sektor, ki predstavlja zelo pomembno področje za finančne instrumente. In uh, seveda so tukaj tudi drugi sektori, kot recimo energetska učinkovitost in tako naprej. No, ta uh, prosojnica, in ne želim vas predolgo dolgočasiti, uh, kaže, kako velik je eh, učinek kombinacije eh, skladov. Eh, modri stolpec kaže nova posojila državam članicam iz strukturnih skladov, to je stolpec na levi, če to povežemo z Evropskim skladom za strateška vlaganja, to je stolpec na desni, lahko vidite, da je učinek veliko večji. Vidimo, da so eh, kombinacije sredstev zelo dober recept za pozitivne vzpodbude eh, za proračun. Gre za nove alternative eh, državam članicam in te bi morale izkoristiti to priložnost ne samo zaradi boljšega učinka vzvoda, Eh, ampak tudi zaradi vsega, kar ta sklad za strateško vlaganje ponuja. Na ta način pa bi eh, lahko tudi ukrepili doslednost, ki je del Evropskega sklada za strateško vlaganje. Sedaj pa pogledajmo v prihodnost. Eh, večletni finančni okvir v obdobju po letu 2020. mislim, da se vsi strinjamo ne le zaradi brexita, ampak tudi zaradi eh, proračunskih omejitev in sicer, da eh, bo prihodni proračun izgledal nekoliko drugače kot doslej. Torej, potreba po finančnih instrumentih se bo povečala zaradi tega, ker lahko le finančni instrumenti zagotovijo udeležbo zasebnih ulagateljev in pa učinek vzvoda. Nova uredba eh, bo to zagotovo odsevala. Vendar pa je pomembno, in to je moja četrta izjava, da eh, finančni instrumenti zme, nikoli eh, ne bi smeli biti konkurenca posojilom. Izvajati jih je potrebno na ustrezen način. In uh, mislim, da je potrebno dati prednost finančnim instrumentom, če prinašajo uh, možnost uh, dobička uh, v primerjavi z posojili. In mislim, da se bo to odražalo tudi v novi uredbi. Če pa želimo to doseči in bom. Uh, vam podal dolgega govora o tem, kaj pričakujem v obdobju po letu 2020, ampak naj eh, rečem le, da eh, bo šlo predvsem za poenostavitev in za poenostavitvijo bomo dali državam članicam eh, možnost hitrejšega odziva in boljše uporabe teh instrumentov in pa proizvodov. Veliko je različnih vidikov kot recimo eh, revizije, eh, enotna pravila. Imeli smo več kot 100 eh, revizij v preteklosti, torej gre za zelo preprosta načela in upam, da bo ta nova uredba temeljila na poenostavitvi biti moramo hitrejši, eh, prožnejši in pa učinkovitejši. Najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you. Thank you hvala za to zanimivo predstavitev. Kolegi, kakšno vprašanje, pripombe? Gospod Moskur. Hvala, gospod predsednica. Imam vprašanje. torej najbolj daljne območja te regije so del Evropske unije. In seveda eh, vse, kar se dogaja, vpliva na ta že tako krhka gospodarstva in te najbolj daljne regije se nasplošno soočajo s številnimi težavami. Veliko mese pa jo pravi, da ne pridejo do teh skladov. Kako je torej um, s temi najbolj oddaljenimi regijami? Ali imate kakšne konkretne podatke? Kje so težave eh, sploh za te MSP-je v najbolj oddaljenih regijah? Eh, tukaj imamo neke pozitivne številke, dobre odstotke, ampak kaj pa ti MSP-je iz najbolj oddaljenih regij? Eh, ali oni dobijo svoj sorazmeren delež? Hvala, gospa Damato. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, kot smo videli, imamo pobudo za majhne in srednje velika podjetja, ki jim želimo zagotoviti dostop do posojil. Zaradi tega so predvideni številni eh, finančni proizvodi, ki so inovativni in eh, namenjeni različnim partnerjem, recimo zasebnemu kapitalu, bankam, finančnim inštitutom in tako naprej. Eh, tukaj gre torej za posrednike. Ali bi lahko, eh, prosim, eh, podali številke v zvezi z stroški za te bančne posrednike? Ali lahko predstavite natančne podatke? Koliko sredstev natančno porabimo za bančne posrednike in koliko sredstev je na voljo končnim uporabnikom? med eh, finančnimi instrumenti eh, se malo uporablja crowdfunding. In uh, to uh, je uh, osredotočeno na lokalne finančne inštitute. Zanima me, kakšna tveganja so povezana z um, tem finančnim instrumentom. Kot uh, kaže prosojnica, uh, potrebujemo eh, podatke predvsem o učinkovitosti Evropskega sklada strateška ulaganja, predvsem kakšen je učinek na državljane, koliko delovnih mest eh, smo vzpostavili, kako se je izboljšalo življenje evropskih državljanov. Thank you, Ms. Bresso. The floor is yours. Grazie, ehm, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zanima me, eh, kakšen je razvoj eh, finančni, kakšen je bil razvoj finančnih instrumentov potem, ko je Evropski sklad za strateška vlaganja stopil v veljavo. Rada bi tudi bolje razumela. kako uh, poteka sodelovanje z nacionalnimi investicijskimi bankami. Eh, želim več izvedeti tudi o povezavi med Evropsko investicijsko banko in pa EFSI-jem eh, ter majhnimi in srednje velikimi podjetji. To je bil eden izmed velikih eh, uspehov Evropskega sklada za strateška vlaganja in zanima me tudi, kakšna je bila vloga nacionalnih bank, ali bi lahko to vlogo še okrepili in kako bi lahko dosegli še boljše rezultate v prihodnosti. In potem imam še vprašanje v zvezi z poenostavitvijo, kaj ti? Ko sem bila eh, predsednica regije Piemonte, smo pripravili analizo eh, skladov in eh, ta je pokazala zelo negativne učinke, recimo za Jeremy. In na zadnje smo se odrekli temu financiranju, kajti postopki so bili predolgi in preveč zapleteni in zaradi tega smo se osredotočili na Eh, domače finančne instrumente, tako rekoč. No, to uh, nam je deloma mogoče tudi škodovalo, ampak pogosto se eh, zadeve tako odvijajo. Torej, poenostavitev ključnega pomena, kaj ti. enostavnost eh, finančnih instrumentov je ključnega pomena za regionalne uprave. Eh, finančni instrumenti so zagotovo pomembni zaradi tega, ker lahko uh, zagotovijo uh, učinek vzvoda. In če seveda prinašajo dobiček, je njihova uporaba še toliko boljša, kajti na ta način lahko vere privrčujemo in jih uporabimo druge. Torej, poenostavitev, poenostavitev je ključnega pomena. Torej, enotna revizija je vsekakor ključnega pomena, ko govorimo o poenostavitvi in potem so tukaj še e, druge možnosti, e, kaj natančno načrtujete. Hvala, gospod Trope. Ačiū pirmininkė, tikrai su malonumu išklausiau. Hvala, predsednica. Z velikim veseljem sem poslušal vse te informacije, zelo koristne informacije in zelo nujne za vse nas kot so že omenili kolegi, res potrebujemo določen sistem, šele potem lahko spremljamo načrtovanje. Mislim, da ne smemo biti postavljeni pred izvršeno dejstvo. Moramo tudi spremljati faze načrtovanja in različne korake tekom postopka. Tukaj vidim, da imamo več regij, več držav članic, ki so bili v odročenih fazah in korakih. In vprašanje je, ali so te regije uh, same predstavljale svoje pobude, ali so se same sretočile na te projekte, ali pa jih je na to pozoril kdo drug. Torej, zakaj potem nekatere države, regije sodelujo, druge pa spet ne? Ali gre morda za pomankanje informacij, pomankanje veščin ali strokovnega znanja, ali gre za kaj drugega? Potem ta program za MSP je. kako bo ta program omogočil nove opcije za celotne regije in pa za gospodarske subjekte. Potem naprej kohezija. Seveda moramo okrepiti to kohezijo. Ta sklad izboljšuje razmere v Evropi. Ampak ali ni morda res, da bo ta sklad še poslabšal situacijo v nekaterih državah članicah? Kot vemo, gredo podjetja v glavnem v velike regije, v velika mesta. Torej, to sedaj pomeni, da lahko povzročimo težave, morda ne bo dodane vrednosti za prava področja. To pomeni, da bi še zaustrili te razlike, v redu, izboljšali stvari pri nekaterih državah, ampak poslabšali pa v drugih državah, torej razkol bi bil še večji med, naprimer, kapitalom v velikih mestih in pa druge na obrobju. Zato mislim, da bi v tem programu lahko predvideli možnosti, da bi podprli manj razvite regije. Naprimer, lahko bi poskrbeli za to, da bi dali prednost nekaterim obrobnim, manj privilegiranim regijam pogosto vidimo, da obstaja beg možganov iz nekaterih eh, regij ali pa spodeželja, zato bi ta instrument lahko uporabili za to, da bi pokazali našim državljanom in pa podjetjem, da Evropa ni pozabila na manj razvite regije. Hvala. Hvala. Vprašanje naših poslancev. Torej, gospod Kotenjava, prosim, če lahko odgovorite na ta vprašanja. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegi, hvala za ta koristna vprašanja. Bom poskušal iti po vrstem redu. Najprej eh, te najbolj odaljene regije. Tukaj imamo prosovnico, kjer je govora o enem izmed projektov. Eh, sedaj ga izvajamo eh, na otoku La Reunion. To vidite tukaj v levem kotu. Torej, levo spodaj ravno La Reunion je regija, kjer smo menili, da so MSP-ji pomembna vprašanja, uh, torej, da so MSP-ji še zadosti um, učinkoviti, ampak da vseeno MSP in pa banke potrebujo še nekaj spodbude. To so bili torej, nekakšni navskrižni no, sklici. Kaj to pomeni? Torej, preden se sprejme mandat, preden se dodeli finančni instrument, mislim, da države, regije in pa mi moramo biti pripričani, da uh, smo izpostavili, kje je vrzel. Torej, da vemo, kje je ta vrzel, kaj je ta vrzel in kako potem lahko to odpravimo ali pa zožimo te razlike. La Reunion je seveda majhen otok in bilo je jasno, da banke torej, uh, niso želeli dati posojil ali pa um, in pomagati z likvidnostjo, pa če tudi so imela ta podjetja že določeno zgodovino. Zato je bilo jasno, da potrebujemo jasne mehanizme, tako da bi spodbudili banke k več poslovanja in pa k več pomoči. To je bil dober odgovor, to je bilo jasno. Tukaj imate te številke in vidite, kaj smo poskušali doseči. tukaj imamo strukturne sklade in pa nacionalne prispevke, um, skupaj 30 milijonov, oziroma 20 milijonov se bo pravi govoric, um, 30 plus 20, 50 um, je potem na koncu rezultat. Torej, na otoku La Reunion gre za jamstvo za določeno likvidnostjo, kar pomeni, da uh, torej zagotovimo um, jamstvo, podporo ter pa tudi likvidnost, tako da na daljši rok lokalnem podjetja dobijo določena sredstva to je bil ta odgovor, ki smo ga dosegli po študiji. Naprimer, najmenj na celinski Franciji ne bi potrebovali takšnega pristopa. Torej, to je predvsej prikrojen pristop, ker je to otok. Prav tako je bil tukaj pomenil tudi vzvod in pa specifičen vzvod. Reunion rekel, ja, v redu, eh, dobimo to, ampak ne pa vzvod 4-5 eh, krat. Dobimo pa potem ponovna sredstva nazaj, potem moramo ta sredstva ponovno probiti. Seveda, ja, poskušamo stvari standardizirati, to že, ampak vseeno je treba tudi poštiviti te nekatere specifičnosti skupaj z organe upravljanja, potem gotovimo, kaj se lahko pošteva po analizi in potem lahko prilagodimo instrument. Čez 12 mesecev upaj smo lahko poročali glede reunjona, da smo dosegli veliko MSP-jev, da smo ustvarili nova delovna mesta, ravno s to podporo Tukaj vidite, so prednosti še bolj jasne. Kaj ti? Mi torej um, tem strukturnim skladom zagotavljamo um, določen pomoč in zato pomeni, da um, pomoč takoj dobijo MSP brez umestnih stroškov. Torej, MSP sploh ne plačujejo teh stroškov. To je nekakšno um, nezvezujoče, mehko posojilo. Uh, samo banka iz svojih sredstev da ta sredstva na voljo. Eh, to je, se potem tudi pošteva glede likvidnosti. To je pozitiven zgled te pomoči, tega, kar počne Evropa, tudi nasplošno, ne pa samo na celinski Evropi, torej tudi po otokih in podobno. Potem drugo vprašanje. Uh, italijanska poslanka. Uh, finančni instrumenti. Uh, ne pomenijo samo posoje na VSP-em. To ni edini razlog. Mi predvsem želimo torej, podpreti to unijo finančnih trgov, želimo zmanjšati razdrobljenost v EU. Naprimer, če um, Eh, grško podjetje želi posojilo, potem je tukaj um, odstotek 8 eh, odstotkov. Za kredit v Nemčiji je stvar precej drugačna, seveda, kot po Grči. Torej, nasplošno moramo podpreti finančne trge. Zato se osredotočamo na trenutne banke, prav tako pa razvijamo nove stvari. Naprimer, strukturni skladi smo marsikaj naredili v Bolgariji, pred sedmimi leti smo uh, torej dali na voljo 300 milijonov evrov za Bolgarijo, tako da so tam razvili dodaten sistem tveganega kapitala. Kaj se danes dogaja v Sofiji, v Bolgariji? Danes je ravno to mesto eno izmed centrov tveganega kapitala v celotni Evropi. In to ravno zaradi tega, ker smo jim dali ta strukturna sredstva. Zato je pomembno, da podpiramo institucije, ki že obstajajo, to je eno, ampak prav tako je pomembno, da tudi še razširimo to področje delovanja. Tudi italijanska kolegica je to že omenila glede uh, tega skupinska financirana crowdfunding. Ravno to skupinsko financiranje vedno bolj podpiramo. No, problem pri tem razen premenostrujne kraljestva pa je v tem, da nimamo jasne pravne podlage. Napak no, kot rečeno, to je včasih problem zaradi razdrobljenosti. Tukaj potem želimo pomagati vsem regulatorjem, da storijo več in da imamo bolj dosleden okvir za nove finančne instrumente te koncelatne Evrope tako da na takšen način razvijemo standardizirane eh, produkte in pa da nasplošno pomagamo trgu. Torej, ja, sveda podpiramo um, naprimer to skupinsko financiranje in pa nove sklade, torej nove instrumente, že pri mikrofinanciranju smo marsikaj naredili na začetku, smo bili pravi pioniri, v Franciji pa druge smo to že počeli, tudi v drugih državah sedaj. Uh, Ampak potem imamo še druge države, ne vem, Grčijo ali pa Nemčijo, ki še vedno nimajo tega mikrofinanciranja oziroma nimajo prave zakonodaje za mikrofinanciranje, kar pomeni, da v Evropi želimo storiti več kot pa to, kar imamo. Kot rečeno, strukturni skladi um, lahko spodbujajo tudi tvegani kapital in pospešujejo pretok kapitala in lahko tudi potem spodbudimo delovanje trga. Potem podatki glede EFSI-ja. Ja, seveda to so javna sredstva seveda lahko z vami delim tudi dodatne podrobnosti glede teh naših podatkov, torej ja, koliko mu se pa je podvila sredstva in kot je državah, to je eno, prav tako pa imamo tudi druge podatke, uh, še v večje podrobnosti. To lahko damo na voljo, ampak mislim, da sedaj uh, ta sestanek ni ravno uh, primerno mesto za to. Potem države. Kdo sodeluje in kdaj? Kdaj? nov regulativni okvir je precej izrecen in jasen. Marsika smo se naučili iz prejšnjega programskega obdobja. Država mora opraviti predhodno ex ante analizo. To je dobra praksa, tako da potem potem, kje so moje vrzeli, kje so slabosti na trgu v različnih sektorjih. To mora potem podkrepiti še za to študijo neuspeha na trgu. Ta Junckerov načrt se nanaša samo na EFSI, torej um, Evropski sklad za strateške naložbe. Gre tudi za to svetovalno vozlišče. Eh, kolegi iz Evropske investicijske banke so odgovorni za to svetovano vozlišče in pravijo, da države članice pogosto njih prosijo za pomoč, torej da jim pomaga pri te eksanti predhodnje analize. To počnejo v okviru Junckerovega načrta. In s temi analizami se potem podajo priporočila in ta priporočila lahko nacionalne banke ali pa EIB ali pa EF ali pa drugi upoštevajo. Ampak takoj se treba povezati in angažirati, nažalost smo videli v preteklosti, da bliže, ko se končamo roku, to je tokrat 2020 ali pa plus 2 plus 3, eh, in če sredstva niso porabljena, večje so težave. Eh, mi se potem znajdemo v situaciji, ko nas prosijo, da opravimo eh, še par stvari čisto v zadnjem trenutku. No, danes še ni prepozno za vrsta trud, ampak gledajte, države članice pa regije morajo probiti ta čas, da se nekaj stori. Nekatere študije glede neuspeha na trgu še niso bile upravljene, to velja tudi za kmetijske instrumente, kot tudi uh, za te druge instrumente. Uh, torej, takoj moramo pomagati, to počnemo tudi z EIB in pa z drugimi, vedno želimo pomagati vsem državam ali pa regijam, ki želijo razviti strokovno znanje. Vedno smo pripravljeni na to sodelovanje z njimi. Potem podeželje in pa mesta. No, mar se ga odvisno od konkretnega instrumenta. Mi uporabljamo naprimer instrumente za danstva z bankami. Zelo jasno, ravno za uh, podjetja zunaj mest. Uh, potem, naprimer, pri tveganem kapitalu je stvar nekoliko drugačna. Seveda želijo inovativnosti, inovacije v mestih, ampak ko pa gre za mikrofinanciranje, ko gre za jamstva ter pa za bača poslovanja, tam pa eh, v našem sodelovanju z bankam vse skozi govorimo o tem, eh, kam ne bodo dala ta sredstva. Naprimer, imeli smo eh, pobudo Estrematur v španski revni regiji, tam smo marsikaj naredili in bili smo zelo jasni v naših stikih in v pogodbah in tudi banke to dejansko počnejo. Da, uh, če iz regije Ekstrematuro damo na voljo en evro, da mora to pomeniti, da imamo na drugi strani vsaj 4 evre posojil. Banke se tega standarda držijo, kajti če se ne, potem bo to za njih zelo drago, ravno preko tega mehanizma naših pogodb in pristopin, ki smo jih sklenili v okviru teh konceptov. No, ampak je pa tudi res naslednje. Če si pogledamo te pobude za MSP v Španiji, te regije so se dogovorile, da se lahko skupaj uh, obravnavajo ta tvegana. Torej, date nam en evro in bomo dali na voljo potem 4 evre ali pa bomo dali še celo 6 evrov, kar bi bil maksimalni potencial. Um, to, je, to je potencial, ampak če pa pride do izgub, pa lahko potem regije skupaj prevzamejo te izgube, torej skupaj prevzamejo to breme. In to je koristno, če delamo skupaj, če regije dobro sodelujo pri takšnih finančnih instrumentih. Thank you potem EFSI in pa uprava platform. No, eh, tukaj imam eno prostornico, namreč EFSI instrument, kjer gradimo platforme. Eh, ali pa ta koncept platforme je tukaj relevanten. No, po vinkrom načrtu ne bi mi eh, razvili to MPI platformo za kapital. Lahko vam dano voljo številka je nisem tega vključil v prosovnice, ampak imam jih na voljo. Zakaj gre? Gre za platformo, kjer imajo 35 nacionalnih ali pa regionalnih uh, bank na platformi, kjer se vse skozi srečujejo in si izmenjamo najboljše prakse. V vseh primerjih, ko gre za finančne instrumente, ko gre za poročanje ali pa spremljanje, upravičenost in podobno, dobro upravljanje naprimer in podobno. Uh, pri tem smo potem razvili uh, projekt, kjer se povežemo s temi nacionalnimi institucijami za promocijo in rečemo, gledajte, um, imamo lahko to financiranje, to, kar date vi, damo mi, um, torej mi lahko prispevamo s temi um, EFSI sredstvi, če so cilji podobni kot cilji Junkerovega načrta. To smo razvili pred približno dvema letoma, sedaj to že poteka, že deluje. To je mehanizem sofinanciranja skupaj z nacionalnimi bankami. To je skupno financiranje, to je eno, ampak to je v bistvu tudi ta pameten denar. Res pomaga nacionalnim promocijskim bankam, da okrepijo svoje strokovno znanje pri tem uh, financiranju. Naprimer, potem tudi ugotovijo, kako sprejmeti odločitve, kako stvari upravljati in tako dalje. Torej, ne gre samo za denar kot tak, to gre za pameten denar, gre za upravljanje. Ta ideja platforme. Uh, Eh, ni samo neka teorija iz Junkerja načrta, to je sedaj že v praksi. To že poteka in to bomo sedaj še razširili še na to področje jamstov, pa tudi v lasninjenje, sekuritizacijo, kar pomeni, da bomo še razvili dodatne platforme za eh, MPI v Evropi, pa eh, torej, ko gre za jamstvo, pa tudi za lasninjenje. Potem je, rekli ste, Piemonte, ja, Piemont ali pa kakšne druge uh, severne italijanske regije, uh, so se združile v projektu. Te regije so iz prejšnjih strukturnih skladov zbrale določena vrna sredstva v platformo. Šest italijanskih regij iz severa se je združilo in so podprle uh, ta kapital in pa naložbe v severnem delu Italije. Piemonte je ena regija in ena regija nikoli ni dosegla teh sredstev, ampak uh, Eh, mi pa smo se skozi v stiku z, ne vem, uh, eh, 500 skladov, vse skupaj. In potem se je teh šest regij združilo in so dobili kritično maso in pa so dosti sredstev, da so dobili vse te naložbe uh, za italijanske regije. To je uh, pomemben projekt in lahko z vami tudi osebno o tem govorim. To je odličen dokaz delovanja teh strukturnih skladov in pa teh vrnih sredstev, teh reflow. Uh, potem lahko vidimo, da se ta sredstva uporabljajo za isti cilj, ampak še celo na pametnejši način, kot po prvem krogu financiranja. To je odličen zgled dobrega delovanja finančnih instrumentov. Potem uh, pristojbine. Tukaj imate prostornico, ki je bilo govora o tem, sveda uh, eh, so nekateri dejali, da je EFA predrag in tako dalje. No, gledajte, pri Jeremiju smo v prejšnjem obdobju jasno izračunali, kakšne so pristojbine za upravljanje, uh, ki jih je torej EF eh, mora zračunavati tem skladom, da uh, je vse skupaj v redu potekalo. Najprej smo imeli torej, uredbo ali predpise na dveh straneh in če je to vse na dveh straneh, potem bo težko vse skupaj jasno veljaviti pri finančnem instrumentu. Zato potrebujemo več pravne gotovosti. No, se ne rečem, da smernice komisije so samo po sebi neka pravna gotovost, ampak je pa to podlaga za dobro tolmačenje poznaje. Vse skupaj je bilo precej drago, problematično, um, kar težko, ampak skratka. No, ne vidim tako daleč, ampak mislim, da smo začeli 0,94 odstotka. 0,24 odstotka. Eh, to je torej manj kot en odstotek za te sklade in pa za upravljanje. No, lahko bi bil bolj specifičen, eh, ampak veste, kakšne so naše naloge. Ja, gre za analizo trga, gre za strukturo proizvoda, gre za naložbe, strategije, gre za umestnike, zbiranje sredstev eh, in potem treba zagotoviti da so sredstva na voljo in pa, da so to res prava sredstva, prave naložbe glede na strategijo. Torej, to je eno. In ta znesek smo zračunali pri prejšnjem obdobju za strukturne sklade in potem pač odvisno od instrumenta. Ti posredniki lahko dobijo določene pristobine ali pa ne. Naprimer, pri jamstvih ne plačujemo nikakršnih pristojbin za banke. To je brezplačna storitev, bi lahko rekel. Za banke je ta celoten postopek precej problematičen, dolg. Če samo poročanje, to je, pomeni marsika, da je treba potem poročati nazaj države članici, potem države članice za komisiji, skratka dolga faza je to, tega poročanja in to ponavadi presega sposobnosti njihovih uh, sistemov informacijske tehnologije. Zato so morali delati z nami, da bi pridobili to novo tehnologijo in pa strokovno znanje. No, ampak vseeno, um, postopek je dolg, ampak mi ne zaračunavamo pristobin. Ampak potem pa je stvar drugačna pri tveganju kapitalu. Tam pa imamo pristobine. In tu ne gre za to, da bo menedžer v Dubaju si kupil nov Ferrari. Ne, gre za nekaj drugega. Samo želimo pač ugotoviti, kje so dejanski stroški, stroški za upravljanje in podobno. Torej, te pristopine so zelo jasno izračunane, pač odvisno od različnih dejavnikov, od velikosti sklada, naprimer, um, približno um, 2,5 odstotka so te pristopine, ampak vse je treba gledati v širši sliki, torej, kakšen je na koncu mobilizirani sklad in pa sredstva ne gre samo za sam prispevek, gre za to, koliko dodatnega zasebnega kapitala se potem pritegne ravno zaradi tega projekta. In če to pogledaš to v kontekstu, potem vidite, da uh, so ti zneski čisto pravičljivi, glede na to, kaj dosežemo. So upravičljivi tudi, če to gre iz javnega proračuna. Upam, da sem odgovoril na vse vprašanja. Mislim, da ja. Answer, so ja, hvala za ta podroben odgovor, hvala lepa za predstavitev. Bilo je zelo zanimivo. In tudi podatki so bili zelo podrobni in zanimivi. Res, hvala lepa in hvala lepa za te pozitivne zglede, tudi za ta pozitiven plogarski zgled. Kaj ti ja, imate prav resno marsikaj spremenili v tej državi, ravno zaradi teh podpor in pa zaradi uporabe finančnih instrumentov in pa kombinacije obeh. Torej, res hvala lepa. Kolegi, torej smo končali z dnevnim redom za sestanek, sedaj pa sestanek koordinatorjev. In sicer 15 do 12. In torej, koordinatorji, prosim, ne pridete takrat, 15 do 12. 12. Zaenkrat pa hvala lepa.